sta izjavi sveta in komisije glede priprav na Evropski svet, ki bo potekal 29. in 30. oktobra 2009. Pozdravljam predsednika Evropske komisije, gospoda Barosa in gospo Cecilijo Malmström, ki zastopa Evropski svet danes. Dobrodošli med nami. zlasti kolegica, ki je bila včasih poslanka. Da pa predajam besedo gospe Malmström. Izvolite. Tak, mykje, Hvala, gospod predsednik. Spoštovani predsednik komisije, spoštovani poslanci in spoštovane poslanke. Zasedanje Evropskega sveta bo potekalo konec naslednjega tedna. Dnevni red bo precej obsežen. Govorili bomo o podnebnih spremembah, o boju proti finančni krizi, kako lahko Evropo vodimo iz te krize in kako lahko obravnavamo probleme z ilegalnim priseljevanjem. Evropska unija se bo dobro pripravila na obravnavanje vseh teh vprašanj, če začne Lizbonska pogodba kmalo veljati. In upamo, da bo in da bomo čimprej lahko imenovali komisijo in se začeli res ukvarjati s temi vprašanji. Na koncu naslednjega tedna, kot rečeno, bodo šefi držav in vlad poskusili razjasniti vprašanje procesa ratifikacije Lizbonske pogodbe pozitivni rezultat na Irskem in podpis strani Polske je velika spodbuda, ampak dokler vse države ne ratificirajo te pogodbe, ne more začeti veljati. Čakamo torej še na češko ratifikacijo. Parlament in senat na češkem sta pogodbo sicer že ratificirala, vendar pa je zdaj zadeva pred ustavnim sodiščem, ki preučuje, ali je Lizbonska pogodba združljiva z njihovo ustavo. 27. oktobra bomo imeli odprto zasedanje v zvezi s tem in upamo, da bo sodišče, ustavno sodišče na Češkem, čimprej razsodilo v zvezi s tem. Kot veste, je gospod Klaus postavil kar nekaj pogojev za podpis ratifikacije in upamo, da bomo 27. izvedeli, kakšni so ti pogoji. Razprava na Evropskem svetu bo odvisna tudi od tega, kaj se zgodi na Češkem in kako bo razsodilo Češko ustavno sodišče in potem bomo videli, kdaj bo začela Lizbonska pogodba veljati. Na svetu bomo govorili tudi o pripravah na čim blažji, čim gladkejši prehod na izvajanje Lizbonske pogodbe, ko bo enkrat začela veljati. V našem poročilu smo podali odgovore na vprašanja tudi povezana z zunanjimi odnosi, z zasedanjem oziroma z zaposlenimi in tako naprej. Tudi kar zadeva Evropsko službo za zunanje politično delovanje. Omenili smo že, da naj bi na sestanku naslednji teden pripravili tudi smernice za visoke predstavnike, tako da lahko takoj po začetku uveljavitve Lizbonske pogodbe podamo predlog za to, kako naj bi imenovali visokega predstavnika in oblikovali Evropske službe za zunanje politično delovanje. S parlamentom smo že veliko govorili o tem in upamo, da se bo razprava nadaljevala. Glavno vprašanje na Evropskem svetu pa bodo podnebne spremembe. Evropski svet se mora ustrezno odločiti in sprejeti odločitve za to, da bomo še vedno še naprej igrali vodilno vlogo in da bomo v Kebenhavnu prišli do ustreznih pozitivnih rezultatih. Ekofin se je včeraj na široko pogovarjal o financiranju. Ampak odločili so se, da mora odločitev sprejeti Evropski svet. V nekaterih državah članica še potekajo razprave na to temo in zelo pomembno je, da se dogovorimo o tem, da ne bomo zaostajali pri izvajanju tega procesa. Glede mednarodnih pogajanj vemo, kakšne težave nas čakajo. Zato če se bomo lahko v Evropske uniji dogovorili glede financiranja, bomo korak pred ostalimi. In mislim, da bi morali do tega dogovora priti še pred sestankom skupine G20 v St. Andrewsu in pred sestankom finančnih ministrov v Barceloni. In upamo, da bomo potem lahko dosegli dogovor v Kebenhavnu. Trenutno se okoljski ministri pogovarjajo o svojih sklepih in želijo podati celovito sliko stališča Evropske unije glede vprašanj, ki zadevajo pogajanja. Pojasniti morajo tudi, kakšna bo strategija Evropske unije za dolgoročno zniževanje emisij in poskuši, poskusili bodo doseči dogovor o tem, kako bi povečali oziroma kako bi še zmanjšali emisije, z 30 na 20 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Pogajanja o zmanjšanju emisij so v teku, tudi kar zadeva letala in pomorski promet. Vzpostaviti je treba pravila in mehanizme za te, ta dva sektorja, za merjenje emisij. Evropski svet bo preučil tudi napredek nadzora finančnih trgov. Kot veste, je junija potekala razprava, kako naj bi vzpostavili tri nadzorne sisteme oziroma odbore in komisija je podala zakonodajni predlog v zvezi s tem. To je ena najvišjih prednostnih nalog komisije. Naš cilj je, da naj bi do konca leta dosegli dogovor o celotnem svežnju v zvezi s temi odbori. Z veseljem gotavljamo, da je ECOFIN naredil velik korak naprej in dosegel širok konsens glede vzpostavljanja teh odborov. Ne da bi to vplivalo na pogajanja z nacionalnimi parlamenti. Švedsko predsedstvo pa je, svojem, pa je za svojo nalogo si zadalo tudi to, da nadaljuje z dialogom s parlamentom, saj se nam zdi to zelo pomembno. Treba je spodbujati to delo čim bolj, saj želimo preprečiti prihodnje krize. Skupaj moramo prevzeti odgovornost skupaj z investitorji in potrošniki, tako da bomo lahko spet vodili zaupanje v finančne trge. Pa še o nečem bo govoril Evropski svet, o ponovni oživitvi gospodarstva in delovnega trga. Čeprav pa moramo priznati, da se bo verjetno stanje na trgu dela še poslabšalo v naslednjih dneh in mesecih. In zato se moramo vprašati, kako bomo razrešili in obravnavali posledice te finančne krize v prihodnje. Potrebujemo visoko stopnjo zaposlenosti in udeležbo na finančnih trgih. To je predpogoj za gospodarsko rast. Da vas spomnim tudi na naše strategije, kajti ponovno oživitev je real, realna, vendar pa jo bo težko doseči, ampak vseeno moramo nadaljevati z našimi politikami. Zato bomo sprejeli strategijo, ki temeli na sklepih sestanka finančnih ministrov v Goteborgu. Na podlagi sklepov z junija se bomo ubadali tudi z okoljskimi vprašanji. Od januarja je bilo že kar nekaj napredka storjenega in Evropski svet se bo s tem seznanil. Evropski svet bo sprejel tudi strategijo za Bal regijo Balskega morja, za Baltik. Šefi držav in vlad bodo odobrili sklepe, ki bodo sprijeti v ponedeljek. Na ta način naj bi se bolje soočili z izzivi in spodbudili teritorijalno kohezijo Evropi. Mislim, da bo to lahko dober vzgled za druge regije in da bomo s tem okrepili evropsko integracijo. Evropske strategije so že vzpostavljene in jih bomo predali tudi, tudi naslednjemu predsedstvu. Upamo, da bo svet spodbudil vse akterje, da bodo začeli z izvajanjem te strategije, zlasti ko gre za akutne okoljske probleme in upamo, da bomo dosegli cilje strategije. Svet si bo pogledal tudi napredek, ki je bil narejen pri izvajanju sklepov povezanih z priseljevanjem, ilegalnim oziroma nezakonitim priseljevanjem v sredozemlju. Pilotni projekti že potekajo na Cipru in na Malti in spostavlja se tudi urad za azil. Poteka tudi dialog med Evropsko unijo in Turčijo. Evropski svet bo spodbudil nadaljne prizadevanja za to, da se borimo proti nezakonitemu preseljevanju v sredozemlju, kar naj bi okrepilo solidarnost med državami članicami. Pričakuje se, da naj bi svet tudi pozval vse, naj se pripravi bolj obsežna strategija, kako bi okrepili Frontex in skupna pravila v zvezi z nadzorom na morju. In na koncu bo na dnevnem redu tudi točka v zvezi z zunanjimi odnosi. Skupaj s svetom bomo preučili možnost, kako lahko povečamo naše vključevanje v Afganistanu in Pakistanu. O tem smo govorili že septembra in države članice zdaj razpravljajo na ravni delovnih skupin o podrobnostih predloga. Evropska unija bo sprejela načrt za to, da se okrepijo naša prizadevanja v Afganistanu in Pakistanu tem naj bi okrepili institucije v teh dveh državah in zato je pomembno, da pride do izvajanja tega načrta. Mednarodni ukrepi so pomembni in zato žel se želimo vključiti v dogajanje v teh državah. Varnost je potrebna, kajti drugače ne bo prišlo do gospodarske rasti. Oblikovati moramo demokratične institucije in okrepiti njihovo vlogo pa tudi vlogo Evropske unije tam, zaradi regionalnih vidikov, pa tudi zaradi samih odnosov med Afganistanom in Pakistanom. Toliko o zasedanju Evropskega sveta naslednji teden in z veseljem bom odgovorila na kakršna koli vprašanja, ki jih boste imeli. Hvala. Predstavljajočom program Radi eh, pod. Najlepša hvala za vašo izjavo, gospod ministrica. Hvala za to, da ste nam predstavili program in sedaj dajem besedo gospodu Barozu. Najlepše hvala, gospod predsedajoči, predsednik, eh, predsednica sveta, Poslanke in poslanci, vesel sem besed eh, Cecilije Malmström. Eh, naj omenim dve glavni zadevi, Lizbonska pogodba in institucionalne zadeve po eni strani ter boj proti podnebnim spremembam, eh, po drugi strani ter konferenca o podnebnih spremembah v Kebenhavnu. Na Evropskem svetu naj bi se končno lahko odločili, da bi prišla Lizbonska pogodba v veljavo. Že veliko let smo uh, bili priča težavni ratifikaciji nove pogodbe, imeli smo nekaj razočaran, nekaj korakov nazaj, vendar vsakič se je pogodba uh, obnesla in utemeljila na učinkoviti uh, Evropi. Upam, da bomo tako preskočili zadnjo oviro in da bo pogodba stopila v eh, veljavo eh, potem, ko so jo sprejeli Irci na referendumu in po zaključku ratifikacijskega procesa na Polskem. Sedaj lahko rečemo, da so vse države članice demokratično podprle Lizbonsko pogodbo in da moramo le še počakati na konec certifikacijskega procesa v Češki. Seveda, ko ustavni eh, sistem na Češkem je treba spoštovati eh, in ravno tako se moramo odzvati na demokratično voljo, da Lizbonska pogodba stopi v veljavo, demokratično voljo je jasno pokazal češki parlament in zato sem prepričan, da nobeni umetni, o, nobene umetne ovire ne stojijo več pred polno ratifikacijo. Že večkrat sem povedal, da eh, v Evropski komisiji želimo čim prejšnjo veljavnost Lizbonske pogodbe, smo v kritičnih časih v Evropi, moramo omogočiti, da lahko začnem izvajati agendo, katero je podporil tudi ta parlament, ko sem bil izvoljen v novi mandat. In to lahko naredimo le na osnovi Lizbonske pogodbe, če želimo, da bo Evropska unija učinkovita in koherentna. Evropski svet mora prevzeti svoje odgovornosti, priznati, da je eh, zadeva nujna in da bo. Eh, evro postalo veliko, če njene inštitucije ne bodo dobro delovale. Istočasno pa je tudi primeren čas, da se osredotočimo na implementacijo in pripravimo na čas, ko bo pogodba začela veljati. Vesel sem, da bom lahko z vami sodeloval, da bomo skupaj zagotovili, da bo pogodba prinesla čim več in koristi in čim prej. Eh, Evropski parlament je eh, že prinesel eh, svoje prispevke in opredelil naprimer tudi institucionalne eh, in evropske ponudbe. Danes popovdne boste govorili o poročilu Elmarja Broka o institucionalnih vedikih ustanovitve Evropske službe za zonanje politično delovanje. Na ta način bo naš sistem še močnejši in bolj učinkovit. Prepričan sem, da bo z Evropska služba eh, neke vrste ne medvladna organizacija, ki bo eh, dobro zakoreninjena v evropskem sistemu, ki bo tesno sodelovala z vsemi inštitucijami, še zlasti s komisijo, ter da se bo odločala eh, na osnovi odločitev sveta ali Eh, komisije na področju SZVP-a. Prav gotovo eh, je Evropa več kot seštevek svojih institucionalnih delov. Delovati mora na osnovi podpore parlamenta. Evropska vizija lahko temelji na ekspertizi komisije, kar bo prav gotovo pripomoglo Evropi, da uh, prevzame vodilno ulogo v svetu. In eh, taka služba mora temeljiti na metodi skupnosti, ki bo eh, pripomogla k združeni Evropi in projekciji njene vloge po svetu. Istočasno pa se mora eh, svet zauzemati za aktivno politiko, se soočati za gospodarsko krizo, še zlasti njen vpliv na nezaposlenost. Nadaljevati moramo to, kar smo začeli na sestankih G20 in narediti moramo vse, kar lahko, da eh, čim prej eh, začnejo veljati predlogi Evropske komisije na področju finančnega nadzora, pa tudi energetsko varnost ne smemo zanemarjati. V političnem smislu so, je za e Evropski svet najpomembnejši pozitiven izid eh, konference za podnebnih spremembah v Kebenhanu. V manj kot 50 dneh moramo oditi tja in naprej, napredek v pogajanjih je počasen. Evropska unija mora nadaljevati z ustrezno dinamiko. Naši cilji, ki smo jih postavili, so inspiracija za druge države, vendar pa vsi vemo, da če želimo doseči globalno delovanje, moramo iti korak dalje. Moramo za konkretnimi predlogi in finančnimi sredstvi pomagati državah v razvoju. Predvidemo, da leta 2020 bodo države v razvoju potrebovali letno dodatnih 100 milijard evrov. Eh, države, v, ki so razvite, bi morale k temu prispevati. Vendar tudi treba je zagotoviti sredstva na globalni ravni, pri čemer mora Evropska unija dati svoj prispevek. Tukaj ne gre le za spremembe v podnebju, ampak podnebje je stvar razvoja in ne smemo pozabiti to zelo pomembno dimenzijo. To bo glavna naloga še zlasti v časih, ko so javni proračuni že pod velikim pritiskom, vendar vsi vemo, dlje, ko bomo čakali, višji bodo stroški. In Evropski svet ima nalogo, da najde kreativne rešitve za to, da poveže v Evropsko unijo v boju proti podnebnim spremembam. Kevin Haun mora pokazati, da se pripravljamo znižati emisije. Moramo povedati, da smo pripravljeni pomagati tistim, ki želijo iti v to smer. To je najpomembnejše, če želimo doseči aktivno Evropo na osnovi Lizbonske pogodbe. Postaviti moramo dnevni red, ki bo pokazal, da Evropska unija prinaša konkretne prednosti za njene državljane. Da to dosežemo, pa moramo imeti učinkovit institucionalni okvir. Zato se vračam na svojo prvo točko. Lizbonska pogodba pogodba je prva taka pogodba v razširjeni Evropi. E, naši prijatelji iz vzhodne in centralne Evrope se dobro spomnijo časa razdvojenosti Evrope, vendar od tega smo se odmaknili. Inštitucije bodo trajale, in se nadaljevale. Potrebujemo nove inštitucije za razširjeno Evropo in Lizbonska pogodba je pogodba za Evropo 21. stoletja z močnimi inštitucijami, ki so pripravljene eh, prinesti konkretne rezultate za drž 27 ali več držav članici. Vendar pogodba sama ni dovolj. Potrebujemo močno politično voljo, da dosežemo svoje cilje in upam, da bo Evropski svet konec tega meseca jasno pokazal, da smo pri sposobni doseči ambiciozne cilje v Kibenhavnu. Hvala lepa, gospod predsednik Evropske komisije. Zdaj pa prihajajo govorniki v imenu političnih skupin. Najprej predsednik Evropske ljudske stranke, gospod Jozef Dol. Gospa ministrica, gospod predsednik, gospe in gospodje. Evropska ljudska stranka pričakuje od novega vrha, da bomo končno dobili nek konec v institucionalni debati in da bomo dobili neko novo usmeritev ter stabilno predsedstvo sveta ter visokega predstavnika za zunanje odnose. Treba je sprejeti ustrezne ukrepe za ponovno oživitev gospodarstva in izboljšanje izhodiščnega položaja Evrope pri zagotavljanju več zaposlenosti. Krize še nismo presegli, dokler ne bomo ponovno spostavili socialne kohezije. Ker zadeva ratifikacijo, odločitev polskega predsednika glede ratifikacije Lizbonske pogodbe nas je pripeljala v položaj, ko imamo podpis vseh držav razen ene in tako bomo lahko kmalo nadaljevali. Dva dni pred Evropskim vrhom bo seja Češkega ustavnega sodišča, ki bo poročilo združljivost Lizbonske pogodbe za Češko ustavo. Seveda bomo spoštovali sodbo tega sodišča, ne glede na to, kakšna bo vsebina. Moja britična skupina pa obžaluje, da češki predsednik, če tudi je češki parlament ratificiral Lizbonsko pogodbo, zdaj išče in najde nove izgovore za to, da ne podpiše Lizbonske pogodbe. To, kot vsi vemo, je samo izgovor in ne gre za neke sporne točke v same Lizbonski pogodbi. Se bi lahko vsak našel dlako v jajcu. Ne smemo odpirati pandorine skrinice, iz katerih bi lahko prišlo nekaj, česar ne pričakujem to vrstni manevri za zavlačevanje ne smejo biti sprejemljivi. Češki, češka je tudi spremljena in podprla Lizbonsko pogodbo in zdaj je treba zadevo voditi naprej. Ker zadeva institucionalna vprašanja, mora Evropa vzpostaviti ustrezne sisteme odločene, da lahko deluje na bolj učinkovit način. Do tlej ne bomo mogli dovolj hitro reševati gospodarskih, socialnih, eh, podnebnih in ostalih vprašanj. Kot eh, vidite, stojimo na mestu in ne pridemo nikamor naprej. Še pred koncem leta moramo poskrbeti tudi za to, da bomo razdelili vse položaje med, eh, ko, med komisarji v Evropski komisiji. Sprejeti moramo ostrezne zaključke glede na Pittsburghsko srečanje skupine G20. V medijih pa vidimo, da se vse vrača v stare tire, kot da se nič ne bi zgodilo. Sredno je treba spostaviti pogoje za delovanje podjetij, tako da bodo lahko vlagala v raziskave in omogočala nova delovna mesta. Treba je poskrbeti za pošten eh, sistem od eh, skupine G20, pričakujemo novo učinkovito strategijo. Treba je upoštevati cilje, ki smo si jih zastavili za Kopenhagen in eh, vprašanje je, kako pritisniti na ZDA Kitajsko in ostalo hitre rostoča gospodarstva. Bomo pritisnili vljudno, a trdno ali samo močno. Evropa ne more ostati sama pri svojih prizadevanjih za zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb. 15 dni nas ločuje še od 50 dni nas še ločuje od eh, konference v Kopenhavnu, to ni veliko. Gospa predsednica sveta, gospod predsednik komisije, povejte nam, kako boste izkoristili teh 50 dni. Evropski vrh konec oktobra bo odločilnega pomena pri tem, da ugotovimo, ali je Evropa sposobna se soočiti z posledicami gospodarske in finančne ter tudi socialne e, krize. In e, pozivam vse države, da tukaj nekaj storijo. Hvala lepa. Gospod Dol za napredno zavezništvo socialistov in demokratov, gospod Hanes Svoboda. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik, eh, gospa predsednica sveta, gospod predsednik komisije. Preden se spustim v institu, institucionalno vprašanje, naj nekaj povem k Kopenhagnu. Prav ste imeli, ko ste dejali, da gre tukaj za eno odločilnih vprašanj, ki jih zdaj moramo rešiti. Potrebujemo zavezujoče cilje, ne neke splošne izjave. To ne bo lahko, kajti američani še niso zaključili svojega zakonodajnega postopka in tudi po Kvebnhavnu po decembru se bomo morali še odločati, vendar pa moramo konec leta tukaj dobiti zavezujoče cilje. To je nujno potrebno, ker zadeva finančne trge in gospodarsko eh, situacijo. Škodalozno in provokantno je, kaj se ponovno izplačuje v obliki bonusov za bankirje v Ameriki, pa tudi v Evropi. To ni eh, osrednji problem, vendar kaže, koliko menedžerjev še danes eh, ne razume, zakaj gre pri zagotavljanju stabilnosti finančnih trgov in kakšna odgovornost eh, je to. Gospa predsednica sveta, pravilno ste povedali, da, je, da mora biti v spredju vprašanje zaposlovanja. Ne gre samo za to, da nehamo izplačevati stimulus stimulacije v okviru programa oživitve gospodarstva. Gre za to, da zastavimo nove možnosti za spodbujanje zaposlovanja. Gospod predsednik komisije je tudi povedal eh, na to, kar je zahteval Steven Hughes, kaj je potrebno in videti je, da bo v središču naših eh, aktivnosti v prihodnje spet zaposlovanje. Zdaj pa nekaj o Lizbonski pogodbi, kar zadeva manjkajoč podpis eh, Vaslava Klausa. Recimo, da bomo dobili pozitivno odločitev ustavnega sodišča na Češke. Zdi se mi nespremljivo, da se zdaj vlačijo iz predala Beneševi dekreti in se to uporablja za izgovor, da bi še počakali z podpisom. Pred pristopom Češke se boste spomnili, gospod predsednica sveta, bili ste med nami takrat. Takrat smo od dali izjavo o Beneševih dekretih glede tega, ali predstavljajo oviro za pristop Češke. Ogotovili smo, da ne. Soglasno smo to ugotovili, ker niso imeli retrogradne veljavnosti. In če rečemo, da to ni bila ovira za pristop Češke republike, in zdaj vzamemo iste dekrete za to, da ne bi podpisali izbonske pogodbe, je to nekaj nesprejemljivega in tukaj moramo biti zelo jasni. Izbonska pogodba ima predvsem dva cilja. Po eni strani več demokracije v Evropi, več parlamentarne demokracije, tudi v Evropskem parlamentu, seveda vi tega nočete, ker niste za več demokracije. Po drugi strani pa prinaša več učinkovitosti. In ja mislim, gospod predsednica sveta, da je to zelo pomembna naloga, ki jo prevzemate v naslednjih tednih. Poskrbiti morate namreč za to, da bodo institucionalna in kadrovska vprašanja, da ne bodo nasprotjo z temi cilji. Gospod Barozo je pravilno povedal, da potrebujemo predsednika sveta, na katerega ne moremo vplivati, ampak predsednika sveta, ki bo skupaj z komisijo in tudi tudi z parlamentom dobro sodeluje, ter da uporabimo kot osnovno metodo skupno delovanje. Ne potrebujemo predsednika sveta, ki bo na veliko govoričil in svetu predstavljal nekaj, česar ni. Potrebujemo predsednika sveta, ki bo z nami dobro sodeloval. In seveda potrebujemo tudi službo za zunanje delovanje, za zunanje zadeve ne samo na osnovi tega, kar je povedal eh, predsednik komisije zaradi učinkovite ureditve in skupne zunanje politike, ampak tudi kar zadeva parlamentarni nadzor. Iz Lizbonske pogodbe, ki naj bi prinesla več eh, parlamentarnega nadzora, ne moremo izkristalizirati nečesa, eh, kar ne bo tako podvrženo parlamentarnemu nadzoru, zaradi tega, ker bo nekaj tako prosto lebdečega. Zavedam se problema, vendar morate vedeti, da se, se tukaj popolnoma strinjamo z predsednikom komisije, tudi pripravljalce eh, poročila gospod Brok in ja se s tem strinjava, da potrebujemo nadzor, parlamentarni nadzor tudi pri službi za zunanje politično delovanje. Pričem je treba upoštevati tudi vlogo sveta, ki ima pomembno vlogo. Eh, gospod Malström, vi ste tudi delovali v odboru za zunanje zadeve, tako da vas vidimo zaveznico pri uveljavljanju teh zamisli in da bo Lizbonska pogodba to, kar naj bi bila več očinkovitosti zunanje politike in več parlamentarnega nadzora. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Svoboda. Gospod predsednik, imam tukaj predlog za vprašanje modre karte. Gospod Balcov. Izvolite, 30 sekund imate časa. Hvala lepa za to možnost. Gospod eh, Svoboda, omenili ste, da so česko spodbujali k temu, da bi pozabili na Beneševe dekrete, ker danes ne veljajo več. A veste, kakšne posledice so imeli Beneševi dekreti? Ali veste, da so posledice Beneševih dekretov še vedno v veljavi? Če živimo v pravni državi, potem moram eh, reči, da je Češka, kar zadeva sodelske Nemce in tudi Mađare, mora še kaj narediti. Bi lahko komentirali ta, to izjavo, gospod Svoboda? Ja, s tem sem se veliko ukvarjal, kajti sudetski Nemci v velikem številu živijo tudi v Avstriji in razumem njihove zaskrbljenost, vendar pa moramo končno eh, pokopati duhove preteklosti. To ni prihodnost. Prihodnost ni prihodnost Beneševih dekretov, ampak prihodnost Evrope za svobodnimi državljani, ki imajo pravice na osnovi listine temeljnih človekovih pravic. To je moja vizija prihodne Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa. imenu grupe. Hvala lepa. Naslednji v imenu skupine Alde dajem besedo gospodu Giju Frhovstadu. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Vlak je šel že tako hitro in tako daleč, da mislim, da ne bomo mogli ustaviti tega vlaka ali pa ga obrniti. To je citat predsednika Klausa in verjetno se edino v tem lahko strinjam z njim. Namreč, da je vlak potoval že tako daleč in tako dolgo, da ga verjetno ni mogoče ustaviti ali obrniti. Res velik citat z njegove strani. Kaže namreč, da je predsednik Klaus prijel dejstvo, da ničesar ne more zaustaviti in predstavljati zamude za uveljavitev Lizbonske pogodbe. In ko bodo vse države članice ratificirale to Lizbonsko pogodbo, bo med njimi tudi njegov podpis. Ta sprememba v njegovem odnosu se lahko razlaga samo s tem, da smo bili vsi odločeni, da bomo nadaljevali s tem postopkom, ki je zapisan v Lizbonski pogodbi. In Svojo odločenost moramo kazati tudi v naslednjih dneh in tednih. Najboljši način, da se zagotovi podpis gospoda Klausa in dokončna ratifikacija Lizbonske pogodbe, je, da gremo naprej s celotnim procesom in samim izvajanjem. Kajti on tudi pravi, da je vlak potoval tako hitro, tako daleč, da ga ne moremo več ustaviti. Nadaljevati moramo torej z našimi prizadevanji. V zvezi s tem je res pomembno, da svet pospeši imenovanje nove komisije in to mora priti čim prej na dan skupaj v svežnju, skupaj z diplomatsko službo in visokim predstavnikom za zunanje zadeve. In tako bo gospod Klaus videl, da vlak res potuje vsak dan naprej in vedno hitreje in da mora podpisati ratifikacijo. Kajti, če bomo šli mi naprej, bo on uvidel, da mora podpisati ta dokument. Drugi komentar pa v zvezi z Evropsko službo za zonanje politično delovanje. Upam, da bo svet uspel priti do dogovora, ampak ne kar kakršnega koli. Izogniti se moramo namreč podvajanju. In moj pomislek pri tem je, da oblikujemo dve paralelni strukturi v tem trenutku. Ena na komisiji. Danes imamo skoraj 6 tisoč ljudi, vključno z lokalnim osebjem zaposlenih v njej, ki delajo za komisijo in za predsednika komisije. In potem naj bi vzpostavili še to diplomatsko službo Evropske unije, kjer bo zaposlenih še dodatnih nekaj tisoč ljudi. Mislim, da mora biti na koncu tega postopka absolutno jasno, da imamo samo eno strukturo, ki obravnava zunanje zadeve. In da ne vzpostavljamo paralelnih struktur, ki naj bi bila po eni strani delegacija komisije, na drugi strani pa diplomatska služba Evropske unije. Upam, da se bo svet dogovoril o tem in da bo sprejel dogovor, ki bo jasen in bo jasno kazal, da ne prihaja do podvajanja struktur v komisiji, torej na eni strani delegacijo komisije in po drugi strani diplomatska služba Evropske unije. Hvala lepa. Demač. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu zelenih dajem besedo gospe Rebeki Harms. Hvala lepa, gospod predsednik predstavnik komisije in sveta. Najprej nekaj k češki. To se mi zdi že nekaj politična slaba šala, kako gospod Klaus deluje kot politična osebnost. Prosila bi vas, da slabemu poražencu, ki mimo grede ne spoštuje niti čeških zakonov, ker ustavne večine, ki je glasovala za Lizbonsko pogodbo, ne spoštuje takšnemu možu ne bi smeli iti na roko, če bo zahteval opt-out, kar zadeva veljavnost listine temeljnih človekovih pravic. To bi bil korak preveč v smeri k temu težavnemu Čehu in državljani Češke, ki so toliko naredili za ponovno združitev Nemčiji, ko so se vzhodni Nemci be žaliti, ja, da so ti ljudje si zaslužili nekaj več kot to, kar so dobili od predsednika Klauza. Gospod Borozo, redko vas lahko tako podprem, kot vas bom danes. Navdušena sem, da ste danes še enkrat eh, dejali, kako pomembno je, da se Evropa zaveže z. Za jasno opredeljeno vsoto za mednarodni sklad za boj proti podnebnim spremembah v državah v razvoju. Državni finančni sekretar iz Nemčije je to primerjal v Luksemburgu z igro pokra. Rekel je, ko igramo poker, tudi ne povemo, katere karte imamo v rokah, ampak pri pripravah eh, na konferenco v Köbenhavnu ne gre za partijo pokra, ampak gre za to, kako bodo pomembni politiki delovali in počeli to, kar so večkrat povdarjali. Tukaj gre za eno najpomembnejših vprašanj za vse ljudi, ki živijo na tem planetu. 100 milijard evrov od leta 2020 naj bi dali na voljo državam v razvoju, zato da bodo izpolnile svoje zaveze v okviru zmanjševanja učinkov podnebnih sprememb. V Nemčiji bi to pomenilo 3 milijarde od leta 2020 naprej v primerjavi s tem, koliko smo danes eh, vložili v reševanje finančnega sektorja in za programe oživitve gospodarstva, so to malenkosti. Gospod in gospode, sram me je, da računamo oziroma da smo pripravljeni sprejeti poraz v Köbenhavno in to primerjamo z partijo pokra tako kot smo videli delovati eh, politike v Luksemburgu, to ni neka napredna sila, ampak eh, sila blokade. A mislite, da ne spremljajo po svetu tega, o čemer se pogajajo ta teden v Luksemburgu in naslednji teden v eh, Bruslju? Zato, gospod Barozo, ostanite pri kurzu, ki ste ga izbrali za Evropsko komisijo sredstva za ta mednarodni sklad moramo zbrati. O tem govorimo že dve leti od konference na Balijo. Gospa Malström, mislim, da ste v švedskem predsedstvu tukaj na pravi poti, zato tudi v, lahko pričakujete podporo Evropskega parlamenta. Gre za cilj 30 odstotkov do leta 2020. Če se bomo sprijaznili za manj, potem ne bomo nikoli dosegli cilja manj kot dve stopinje povišene temperature. Imam pa velike težave z verodostojnostjo švedskega predsedstva. Mislim, da bi morali eh, vaše državno podjetje Vattenfall pripravili do tega, da ne ustraja na uporabi premoga povsod in v vseh panogah industrije. Sploh zdaj, ko ni treba kupovati certifikatov, strategija vašega državnega podjetja Vattenfall spodkopava vašo dobro eh, reputacijo pri pripravah na konferenco, podnebno konferenco v Köbenhavnu. Naj vas opozorim tudi na to, da je podjetje Vattenfall delovalo proti nemški vladi glede uveljavljanja okoljskih eh, omejitev za Vattenfall v Nemčiji, kar zadeva uporabo premoga. Eh, prosim, da omaknete to tožbo, poskrbite za dobro delovanje v vaši državi in vašo verodostojnost. Hvala lepa. Prosim, da se držite pripisanega časa, to je zelo pomembno. Pomenuje tudi, kar imate zapovedali. Še eno eh, prošnjo za eh, modro karto. Ne bom vsakemu ponudil te možnosti postopka modre karte. Torej, čez nekaj minut še en predlog, če bo dober predlog, potem ga bom sprijel. Je, je. E, v imenju evropejskih. Naslednji na seznamu govornikov je gospod Timotej Kirkov. Izvolite. Spoštovani predsednik, dovolite, da najprej čestitam švedskemu predsedstvu za predsedovanje in se zahvalim za to, da je doseglo že kar nekaj napredka, ko gre za podnebne razmere in ukrepe v zvezi s finančno in gospodarsko krizo. Zaslužite si naše pohvale in zahvalo. Ampak podobno kot pri drugih predsedstvih, je treba se ukvarjati tudi z institucionalnimi vprašanji, v tem primeru Lizbonsko pogodbo. Teologija ni prednostna naloga Lizbonske pogodbe oziroma v okviru nje ampak je cilj to, da ne bi oblikovali na znanju temelječo družbo, ki bo sposobno gospodarske rasti in ustvarjati nova delovna mesta, večjo socialno kohezijo in bo spoštovala okolje in to naj bi naredili do leta 2010. Za milijone ljudi naj bi to pomenilo veliko, zlasti kar zadeva zagotavljanje boljše prihodnosti. Pa vseeno govorimo o neuspehu, ko gre za lizbonsko agendo. Zakaj tega nismo uspeli sporočiti našim državljanom? Hvale vredni cili niso bili izvedeni v praksi. Tako blizu smo ciljem, pa tako daleč. Ko gre za gospodarstvo držav članic, moramo to jasno predstaviti našim ljudem oblikovanje delovnih mest mora biti ustrezno institucijam, zlasti ko gre za predsednika Evropske unije in visokega predstavnika za zunanje zadeve. To so zelo visoke funkcije. Krize ne bomo ublažili s tem za milijone številnih družin in institucionalne spremembe ne pripomorejo k reševanju težav zaradi podnebnih sprememb. Največja grožnja, največje grožnje moramo obravnavati in s tem se ukvarja na tisoče strani. In večino besedil na teh straneh je pretežkih za naše državljane. Preprosto moramo povedati, da moramo obvarovati drevesa, zato da bomo ohranili naš planet za prihodnje generacije. Kljub vsemu temu pa upam, da bo švedsko predsedstvo sposobno v času, ki mu je še na voljo in tudi na Evropskem svetu, da se bo sredotočilo na glavna vprašanja, ki zadevajo ljudi, državljane. To so vprašanja, ki ste jih omenili na samem začetku predsedovanja, to je gospodarstvo, Evropa, institucije in boj proti podnebnim spremembam. Želim vam vse dobro v času, ki vam je še ostal in upam, da vam bo uspelo. Hvala. Zdaj pa naslednji govornik v imenu skupine GUE, to je gospod Lotar Biski. Gospod predsednik, gospod predsednica sveta, gospod predsednik komisije. Že tri mesece veliko špekuliramo o kadrovskih vprašanjih in možnosti začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki je moja politična skupina iz eh, pomenjenih razlogov zavrnila. Želimo se najprej okrepitev socialnega na mesto tržne usmeritve, želimo se razoroževanje na mesto razvoj vojaških kapacitet in želimo bolj neposredno demokracijo razen, na mesto Evrope elit. Govoriti moramo o konkretnih sebinskih vprašanjih. Eh, medtem, ko se tukaj pripiramo glede stolčkov, je vedno več ljudi brezposelnih, eh, banke se rešujejo. Krati pa predsednik eh, komisije Barozo zahteva skorešnji izhod iz konjunkturnih programov 2011 in zmanjšanje proračunskih primanjkljajev držav članic, to pomeni, da se bodo pokojnine in plače znižale, da bo manj socialnih ne države. Prišlo bo do povišenja davkov, sploh eh, DDV-ja, tarifne pogodbe, kolektivne pogodbe bodo postale eh, redkost. Vidimo tudi primer eh, štrajka čistilcev objektov v Nemčiji, ki vidijo ta problem. To so problemi, s katerimi se državljani Evrope srečujejo in s tem bi se moral ukvarjati svet namesto tega pa govorite o dodatnih eh, določilih, klauzulah eh, k Lizbonski pogodbi. Pardon, kar naj bi pripeljalo do podpisa češkega predsednika. Če hočete to narediti, vas prosim, da bolj eh, razmislite tudi o možni socialni klauzuli v Lizbonski pogodbi. To bi bilo bistveno bolj primerno. Ob začetku zakonodajnega obdobja smo imeli celo vrsto dobrih predlogov za bolj socialno evropsko politiko. Ni šlo samo za eh, klauzulo socialnega napredka, šlo je tudi za vzpostavitev Evrope z programov za zagotovitev zaposlenosti in za povečanje zaposlenosti ter eh, spodbujanje ekološkega gospodarskega razvoja. Zahtevali smo več delovnih mest, izenačitev plač delojemalcev in izboljšanje delovnih pogojev. Šlo je za večjo solidarnost med državami članicami, zdržnost socialnih in pokojninskih sistemov v državah članicah naj bi se povečala, vendar pa ne v državah članicah, ne v politiki Evropske komisije ne vidim nobene strategije, ki bi pripeljala do teh ciljev. Seveda mora svet zdaj govoriti o novih mestih eh, v skladu z Lizbonsko pogodbo, vendar pa morajo biti v spredju metode za reševanje vprašanj in eh, naša odločitev, odločitev naše politične skupine bo odvisna od tega, kako se bo svet tukaj obnašal. Hvala. E, še... Najlepše hvala. In sedaj dajem besedo gospodu Nigelu Faradžu. Gospod Barroso, danes ste rekli, da so vse države članice demokratično ratificirale to pogodbo. To ni res. Britanci niso tukaj eh, imeli besede, kot jim je bilo obljubljeno in dokler nimamo referenduma o tem, ne bom priznal legitimnosti te pogodbe vse oči so uprte v predsednika Klausa in kaj bo naredil naslednji teden. Res zelo nenavadno. Uh, vem, da vsi sovražite predsednika Klausa, ker verjame v nacionalno demokracijo. Kaj pa počne? Zbrani češke nacionalne interese, boji se eh, zahtev sudetskih nemško, Nemcev. Poslušal sem nemške politike na to temo in mislim, da ima popolnoma prav, da se boji. In držite se, predsednik Klaus, če ne vam dajo tega, kar ne očete, potem prosim, ne podpišite. Če pa eh, ne boste podpisali, potem bomo potrebovali novo ratifikacijo v 25 državah članicah in v Britaniji bomo imeli referendum. In vsi demokrati si to želijo. Jaz prav gotovo. Ali je res, ali je eh, res treba, da bomo na koncu eh, tega sveta dobili novega evropskega cesarja. A bo to res Tony Blair? Prišel sem do zaključka, da želim si Tonija Blaira. Prosim, imenujte ga. 2 milijarde evrov evro, eh, britanskega rabata je zabravil. Eh, ni nam dal referenduma, ki nam je bil obljubljen. In popolnoma jasno, v Evropski uniji je treba plačati visok, visoko ceno za nacionalno izdajo. Prosim, imenovaj, imenujte gospoda uh, Blera, ta prav gotovo ne bo um, izvoljen predstavnik in odpovejte se nacionalni demokraciji v prid Evropski uniji. Lepo prosim, dajte nam evropskega predsednika Tonija Blera. Przewodniczący. Najlepše hvala, gospod poslanec. In uh, sedaj, gospod Doc. Gospa Doc. Unexpected ni nepričakovano, da bo svet in komisija nadaljevala za Lizbonsko pogodbo. In prav gotovo mogoče ni popularno to tukaj reči, vendar sama iskreno verjamem, da v Združenem kraljestvu morajo imeti referendum o Lizbonski pogodbi. In res ne razumem, zakaj tako konzervativci eh, kot laboristi ne želijo tega. Danes eh, bi vas rada eh, ministrica opozorila predvsem na finančno krizo, ki se nadaljuje po celi Evropi. Včeraj zvečer je gospod Mervyn King, um, guverner Britanske banke, omenil, da je uh, posojanje bankam v. Eh, Združenem kraljestvu približno en milijon funtov in rekel je, da nikoli prej ni toliko denarja, eh, tako malo ljudi dolgovalo toliko ljudem pri tako majhni stopni pravih reform. Eh, Governer je še enkrat povdaril, da reguliranje bank ni dovolj, obstaja moralna dilema v srcu te bančne krize. Finančne in bančne inštitucije so vedele, da so prevelike, da bi lahko propadle in davkoplačevalci, pa naj so bili v Združenem kraljestvu ali v katerikoli državi Evropske unije, ji bodo vedno morali pomagati ne glede na krizo. To je zelo resna obtožba, gospa ministrica, ki jo je podal eden od vodilnih v bančnem sistemu. Moramo eh, to moralno, sistemo, eh, problem, moralno dilemo rešiti na svetu in res nas zanima. Opravičujem se, gospa. Prosim, kolegice in kolegi, moral sem vas prekiniti. Prosim, držite se časa, ki vam je bil dodeljen. Torej, Sedaj dajem besedo ministrici Majstrovi v imenu sveta. Hvala lepa. Hvala, da ste mi dali možnost, da se tukaj odzovem. In seveda ostala bom še naprej do konca razprave. E, gospod e, Verhoštat, dejansko e, bo ta vlak prav gotovo prispel. Prišel bo trenutek, e, ki bo pravi Švedska švedsko predsedstvo tesno sodeluje z Češko in upam, da vam bodo bolj natančne informacije lahko zagotovili zelo k malu. In tudi konkretne informacije o tem, kaj se bo zgodilo. Tako kot vi, upamo, da se bo vse obrnilo v pravo svet. E, seveda potrebujemo e, nominacije komisarjev, ki jih moramo potem predložiti Evropskemu parlamentu, tako da se lahko vse izpelje čim prej. Kar se tiče Evropskega sveta, odločali bomo o vsem, o čemer se bo dalo. Pripravili bomo vse, kar lahko, da Lizbonska pogodba začne veljati takoj, ko se izpelejo vse ratifikacije. Naj se vam zahvalim tudi za veliko podporo vseh poslancev iz vseh skupin eh, glede dosežkov v Kubenhavnu. To so bistveni cilji, gre za ogromno odgovornost Evrope. Tukaj moramo razjasniti tudi vidike financiranja in na ta način prevzeti del globalne odgovornosti. To bo pravi signal. Imamo zelo eh, tesno sodelovanje z drugimi akterji, eh, gospod Dol, z Rusijo, z Združenimi državami in Kitajsko in prav gotovo z njimi bomo razpravljali tudi o podnebnih spremembah čez deset dni bo sestanek v eh, Barceloni. Eh, ministri za finance se bodo dobili v St. Andrewsu. Veliko priložnosti bomo imeli za razprave. Do sedaj nisem zadovoljna z rezultati, vendar pa sem še vedno prepričana, da bomo v Kebenhavnu eh, dosegli sporozum. To od nas pričakujejo državljani celega sveta. Ravno tako sem prepričana, da bo Evropska unija uh, znala pokazati eh, rezultate eh, na področju upravljanja finančne krize. Priča smo pozitivnim signalom in eh, makrofinančni sistem, organizmi so potrebni za to, da se bolj pripravimo in izognemo bodočim krizam. Zato upam, da bo ta nadzor za sistemska tveganja čim prej urejen. Raz, pomembno je, da Evropska unija odloča, da je sposobna odločati na demokratičen in učinkovit način in Lizbonska pogodba je zaradi tega pomemben instrument. Istočasno pa Evropska unija nikoli ne bo uživala zaupanja eh, državljanov, če ne bomo Lizbonsko pogodbo konkretno izvajali. Podnebne spremembe in druge teme eh, so zadeve, ki težijo celotno prebivalstvo sveta in potrebujemo rezultate v Uniji še eh, do konca leta. To je nujno eh, in možno le, če bomo zaupali našim inštitucijam. Hvala lepa. Naslednje mu dajem besedo gospodu Barozu. Je crois que président du groupe PPE, Joseph Dole, aussi ma... Hvala za besedo. Mislim, da je gospod Jozef Dow, predsednik skupine EPP in gospa Harms, da sta zastavila zelo pomembne vprašanje, kako lahko dosežemo rezultat in uspeh v Kebenhavnu. Zlasti glede na to, da moramo upoštevati tudi druge partnerje, ki si ne prizadevajo za reševanje podnebnih vprašanj tako kot mi. Nekatere države v razvoju si ne prizadevajo dovolj in ne sprejemajo zavez za zmanjševanje emisij CO2. Nekaj odpora smo zasledili tudi v večjih državah, ko gre za njihove nacionalne načrte za zmanjševanje emisij. Poleg tega pa tudi nimamo kredibilnega finančnega načrta trenutno. Kaj lahko torej naredimo v teh okoliščinah? Kot prvo, mislim, da zdaj ni pravi čas, naj, da bi Evropa zmanjševala svoje ambicije, svoje cilje, se bi dali na ta način zgled drugim, da naj si ne prizadevajo dovolj. Ne, naše ambicije morajo biti in ostati na visoki ravni. In v odgovor gospodu Dovlu lahko rečem, da je naša finančna ponudba pogojena s tem, ali bodo tudi druge države sprijele zaveze za zmanjševanje emisij. Napačno bi bilo zmanjšati naše ambicije. Jaz upam, da bomo dosegli rezultate v Kebenhavnu. Celo ZDA so vključene v pogajanje. Pred nekaj leti ZDA niso bile vključene v ta pogajanja. Realno pa je, da Avstralija in Japonska, politično gledano, sta si zastavili ambiciozne cilje, čeprav nista sprijela prav zavez. Mehika, Brazilija, Južna Koreja, tudi te države so naznanile, da bodo sprijele zahtevne nacionalne načrte. Ampak zaenkrat je to treba spraviti v skupne dogovore pravim, da moramo ustvariti prave gospodarske razmere in menim, da Evropski svet ne bo dal pobude skeptikom, da začnejo še bolj dvomiti v te načrte. Potrebujemo globalni načrt in ne smemo zamuditi te zgodovinske priložnosti v Kevenhavnu. Dovolite, da tudi izrazim svoje presenečenje, saj ne bi nikoli pričakoval, da bo britanski poslanec pod vprašaj postavil največjo institucijo, to je Evropski parlament. In to prav Britanija, ki je oblikovala svoj britanski parlament, kar je bila ena največjih, kar je bil eden največjih prispevkov naše civilizacije. Ampak britanska vlada je oblikovala in podpisala pogodbo tudi v zgornjem in spodnjem domu in tudi kraljica je podpisala pogodbo, kar pomeni, da je Združeno kraljestvo ratificiralo Lizbonsko pogodbo in upamo, da bodo vsi poslanci to sprijeli, saj velja, da spoštujemo demokratični sistem tudi v Združenem kraljestvu. Hvala lepa, predsednik Barusov. Dobro, pa pojdimo naprej. Gospod Otmarkara, dve minuti. Gospod eh, predsednik, gospe in gospodje, gospod Ferrič zapušča dvorano. Naj rečem, da upam, da v tej dvorani ni nikogar, ki bi sovražil. Sovraštvo nasprotuje evropski misli. Egoizem, protekcionizem in nacionalizem je najhujši sovražnik eh, skupnega projekta te Evropske unije. In kot drugo, upam, da v tej dvorani tudi ni nikogar, ki bi postavljal pod vprašaj eh, parlamentarno demokracijo in jo izkoriščal za eh, boj proti državljanom in ki vidi v parlamentarni demokraciji delovanje proti volji državljanov, kar nam očitajo. Čakamo na odločitev ustavnega sodišča, čakamo, da svet upraviči eh, svojo vlogo in si ne dovoli, da bi postal talec ene same osebe, ki ga sili v časovno omejene odločitve. Pozivam pa tudi vlade, da pri imenovanju in izbori komisarjev ne izbirajo samo po načelo naj višjega skupnega imenovalca, ampak po strokovnosti. Pozivam države, da se ne igrajo klasičnih političnih igric pri izbiri komisarjev, ampak v središče odločitve postavijo potrebo po vodenju dobre politike za Evropsko unijo. Komisarjem je treba predpisati, tako kot tudi državam članicam, stroge pogoje za eh, to mesto. Kar zadeva makronadzor, seveda pozdravljam makronadzor, ampak s tem ne bomo naredili veliko, potrebujemo tudi mikronadzor. In to je tudi najmanjši skupni imenovalec, ki ste, smo ga dosegli. To moramo preseči, iti naprej priti moramo do politike, ki bo enaka Evropski centralni banki. Hvala lepa, se opravičujem, kolega, vaš čas je potekel. Julajnen. Ja, gospod predsednik, zahteva Vaclava Klausa po dodatku v listini temeljnih človekovih pravic je nekaj samovoljnega, pa tudi nepotrebnega. Zato se lahko s tem srečujemo na enostaven način, kaj ti listina se nanaša samo na Evropsko unijo in velja samo za prihodnost. Če gre za to, bi moral svet dati politično izjavo in potem bomo, upajmo, čez nekaj tednov dobili ratifikacijo pogodbe, na katero smo čakali devet let. Evropski svet mora opraviti svoje priprave, vendar pa ne sme potegniti prezgodnih zaključkov. To velja tudi za Evropsko službo za zunanje politično delovanje. Visoki predstavnik eh, bo predlagal koncept za delovanje te službe, ne pa birokracija sveta. Zato prosim predsedstvo sveta, da tukaj ne opredeljujejo prestrogih eh, okvirov, tako da ne bo služba enostransko pozicionirana, ampak se bo lahko vključila, integrirala v eh, skupnost sistem skupnosti, tako kot je povedal predsednik Barozo. S pogodbo dobivamo pravno osnovo za skupno politiko tudi na področju podnebnih sprememb in upam, da se bo megla do Kopenhagna razblinila in bomo imeli jasne cilje. Odbor za okolje je podal jasne predloge, kar zadeva financiranje in upam, da, bo ta vrh, da se bo vrh drug teden zedinil glede koncepta financiranja. Znotraj Evropske unije pa potrebujemo tudi ustrezno porazdelitev bremen, potrebujemo neko pošteno, eh, nek pošten dogovor in tudi biti solidarni z ostalim svetom. Hvala lepa, kolegi. Pani Mohel. Hvala lepa. Zdaj pa gospode Sarnes. Dve vprašanji bi rada obravnavala. Eno so podnebne razmere, Na tem področju ima Evropska unija veliko vlogo, saj mora biti vodilna. Biti moramo zahtevni in ambiciozni. Vseeno pa moramo na ramenih nositi dolg, ki ga čutimo do ostalih držav. Potem pa drugo vprašanje, vprašanje migracij. Dobro je, da imamo Frontex, ampak če želimo res pomagati državam, Južne Evrope, moramo oblikovati usklajeno azilno zakonodajo, zato da bomo res lahko obravnavali vsa ta vprašanja na ustrezen način, tako da bomo imeli skupni pristop. In tretje vprašanje je zananja politika. Evropski svet bo govoril o diplomatski službi Evropske unije. Verjetno bomo imeli tudi visokega predstavnika za zunanje zadeve oziroma odnose ampak mislim, da bi morali glede konfliktov po svetu uh, govoriti z enim glasom, zlasti, ko gre za konflikt v Afganistanu. Število evropskih vojakov bi moralo biti vsaj enako številu ameriških vojakov. Zato je treba spostaviti strategijo, ki ni bo samo vojaška. In če mi tega ne bomo naredili, ne bo tega naredil nihče. Hvala lepa. Gospod Hefner, dve minuti. Ja, Hvala, gospod in gospodje. Lizbonska pogodba je prišla na cilj in zdaj je treba pogledati naprej. Pogled, narediti moramo Evropo bolj socialno, bolj ekološko in bolj demokratično. To moramo narediti in nadoknaditi. Želimo Evropo, kjer državljani ne bodo samo gledalci, ne samo objekti, ampak subjekti te Evrope in te evropske skupnosti. Želimo si Evropo državljanov in tukaj moramo še veliko narediti. Rekel sem, Lizbonska pogodba je prišla na cilj. Ampak to ne pomeni, da je treba stvari nehati. Ampak moramo vedeti, da vidimo vedno več kršitev evropskih zakonov in da ne ravnamo več v evropskem duhu. Gospod Klaus, edini evropskih predsednikov, poskuša Evropo zajeti kot talca. Listina o temeljnih človekovih pravicah ni v celoti spoštovana v vseh državah in potrebujemo zagotovila, da se bo to naredilo. Kot rečeno, prišli smo na cilj, ampak vseeno moramo upoštevati tudi te kršitve. Absolutni vladari se preveč polastujejo moči in ne spoštujejo listine o človekovih pravicah. To je zapisano tudi v Lizbonski pogodbi, zato ne smemo dovoliti, da Čehi vzamejo ven samo srce pogodbe. Tukaj govorimo o pravicah državljanov. Evropa je Evropa, kjer obstajajo pravne države in zato se moramo vprašati, ali se lahko o tem sploh pogajamo kot mešetari. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo gospodu Vlasaku, eno minuto in pol. Gospod eh, predsednik, gospa ministrica, komisarka, dame in gospodje, rad bi se odzval na to, kar smo ravno kar slišali. Uh, Popolnoma jasno je, da institucionalna vprašanja ostajajo v srcu naslednjega Evropskega sveta in tudi Lizbonske pogodbe, seveda. Razprava o prihodnosti Evropske unije, po mojem prepričanju, mora biti skromna, ponižna in moramo spoštovati suverene mehanizme odločanja v državah članicah in njihovo ustavno ureditev. Po mojem mnenju, Tudi makroregionalne strategije predstavljajo eno od pomembnih točk na Evropskem svetu. Dogovorili smo se, da je Balsko morje dobro, dober poligon za interno strategijo Evropske unije za makroregije in pripričan sem, da bo Evropski svet to odločitev tudi potrdil. Ravno tako menim, da je prišel pravi čas, da razmišljamo o repliciranju te pilotne strategije. Če si pogledamo zemljevid Evropske unije, bomo videli, da eh, glavne ekonomske, socialne in kulturne razlike eh, še eh, vedno obstajajo med vzhodno in zahodno Evropo in popolnoma jasno je to tudi v tem parlamentu. Po 20 letih po padcu berlinske gazido še vedno govorimo o novih in starih državah članicah. Kolega. E, najlepše hvala, gospod. In se dajem, eh, dajem besedo gospodu Erosu Tososu. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, Kar zadeva prihajajoči vrh, vidimo jasne znake tega, da je politika, da se vodi politika proti eh, predvsem delavstvu in proti državljanom Evrope. Tako desnica kot levica v Evropi želijo krepiti monopole. Delo je malci naj bi čutili posledice krize, ki jo je povzročil kapitalizem. Dolga leta smo podpirali monopole in verjetno se bo ta politika nadaljevala. S tem se preprečuje sprememba kapitalističnih sistemov kar je zapisano tudi v Lizbonski pogodbi. Zdaj imamo ogrožene 8-urnega delovnika, zaostrujejo se delovni eh, pogoji. Ljudje ne more več eh, uveljavljati svojih eh, pravic. Na mesto nacionalnih pogodb bi morali vzpostaviti lokalne pogodbe. Težave se pojavljajo tudi na področju zdravstvenih sistemov, izobraževalnih sistemov in vse skupaj se žrtvuje na oltarju kapitalizma in monopolizma več kot 5,5 eh, milijonov delovnih mest eh, se je izgubilo v zadnjih letih. S tem propadajo tudi dosežki sindikalnega gibanja. In mnogi ljudje so že tudi naredili samomore. Ne gre za razpravo, če govorite 20-30 sekund predolgo. Prosim, držite se predpisanega časa. Moj položaj je zelo neroden, ker vas moram prekinjati. To mi ni všeč. Želel bi si, da končate takrat, ko bi morali. Drugače ne bomo mogli ustrezno speljati naše razprave. Naslednji govornik. William the Earl of Dartmouth. Eno minuto, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Velik problem za države članice je, kot je rekel gospod Biski pred mano, kriza na področju zaposlovanja. Za nezaposlenost med mladimi je 24 odstotkov v Franciji, 25 v Italiji, 35 v Španiji. Kljub temu pa smo lahko prepričani, da bo Evropski svet poln kolosalnega triumfalizma, v kontekstu masovne nezaposlenosti. Ta triumfalizem je neokusen in neprimeren. Obstajal bo zaradi tega, ker elita misli, da je dobila Lizbonsko pogodbo. Vsi premiki proti evropske superdržavi so se zgodili na osnovi manipulacije in v primeru Lizbonske pogodbe je bila um, manipulacija tako očitna in brezsramna, da je ta pogodba popolnoma brez demokratske legitimacije milosti. Zvonijo zvonovi in zelo kmalu si bodo imeli roke. Povedz in za trzymanje se v času, to je bardzo važne. E, pan... Najlepša hvala za vaš prispevek. In sedaj eno minuto in pol, gospod Šegedi. Kolegice in kolegi, gospa predsednica sveta, podpis Livunske pogodbe s sabo prinaša nepotrebne razprave, ker med sabo nismo razčistili vsega. Naj vam podam nekaj eh, primerov manjšin v Evropi, ki nimajo nobene pravice. Eh, če pomislimo na eh, Mačare blizu Karpatov, v, obstaja dva milijona. Mačarov, ki nimajo nobene avtonomije na svojem območju, ki kljub vsem demokratičnim inštitucijam. Eh, na deset eh, tisoč Mačarov v Romuniji ne more izpričevati svoje vere in se izobraževati v svojem jeziku. V slovaškem pa imajo poseben jezikovni zakon, ki prepoveduje uporabo mačarščine. Obstajajo politiki, ki še vedno v pogajanjih uporabljajo kot adut Benešove dekrete. Smo v diktatorski nacistični Evrope, kako lahko eh, Bene, Benešove dekrete uporabljate kot adut v pogajanjih danes se skrivamo za demokracijo in uh, usiljujemo demok eh, eh, diktaturo. Ne želimo si Lizbonske pogodbe, želimo demokratično pogodbo brez Benešovih dekretov, brez diskriminacije Mačarov. Govorimo, da so Benešovi dekreti nekaj, kar ne velja več. Zanima pa me, kdaj jih bodo razveljavili in kdaj bodo poskrbeli za mačare na Romuniji. E, naslednji govorni, gospod Marinescu. E. Hvala za besedo. No, kot kaže, se vsi ukvarjamo z isto temo. In tu ne gre za vedno najbolj pošteno obravnavo. Res je, na Evropskem svetu moramo najti rešitev, tako da bo Češka republika končno že ratificirala Lizbonsko pogodbo. Rešitev mora biti poštena in pravična za vse države članice. Ne smemo pa pozabiti na gospodarsko recesijo, s katero se še vedno soočamo. Čimprej moramo najti ukrepe, kako se spopasti z njo gospodarska in finančna kriza, pa tudi sprejeman izjemni finančni ukrepi sprijeti v tem letu so res destabilizirali javne finance v številnih državah. Kar 17 od 27 držav se zdaj sooča s precejšnjim primankljajem javnih financ. Še tri države članice pa se bodo kmalo znašle v tem položaju. Torej, ne glede na ukrepe, ki so bili vzpostavljeni, smo presegli oziroma nismo izpolnili svojih zavez, ko gre za javno porabo. Obstajajo znaki ponovne oživitve gospodarstva in lahko se začnemo pogovarjati o stimulaciji gospodarstva, ampak govoriti moramo tudi o situaciji v posameznih državah članicah. Evropske institucije morajo spoznati, da ne moremo ponovno začeti s tovrstnimi politikami v vseh sektorjih, ampak je treba oblikovati neko skupno strategijo obnove in oživitve gospodarstva, strukturne reforme, ki bodo srednjeročno zmanjšale te javne primankljaje. Kaj pa v obdobju po ponovni oživitvi, kako bomo stabilizirali finančne trge,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 Hvala lepa. Strinjam se z gospodom Marineskom. Na naslednjem vrhu moramo rešiti dve vprašanji, kar zadeva Lizbonsko pogodbo. Moramo najti rešitev in najti novo zdravilo za reševanje finančne krize. Kriza, v kateri smo se znašli, je največja kriza, kar smo jih doživeli tukaj gre za delovna mesta, za dohodke in eh, podobne probleme. Tega se moramo zavedati. Evropska unija je dobro začela pri ponovni oživitvi gospodarstva. Komisija in centralna banka so se, odzva, se odzvali zelo hitro. Države pa so sledile temu, potem pa se je vse začelo zatikati. Uh, Rečeno je bilo, da je krize konec, ampak vemo, da nas kriza še čaka nad Evropsko unijo. Visi gljudina s tremi rezili, gre za demografske spremembe, gre za spremembe v avtomobilski industriji, v gozdarstvu in tako naprej. Edino, kar je dobrega pri tej krizi, je, da mora zdaj politika nekaj narediti. Politika mora najti rešitve. Ker zadeva novo finančno arhitekturo, je komisija predlagala vse prej kot dobre postopke. Na tej osnovi moramo delovati naprej, potrebujemo regulacijo, regulacijo, ki ne bo šla predaleč. In zdaj gospod Svelovana Kuhmerin. One minute. Eno minuto. Gospod eh, predsednik, eh, gospod predsednik sveta, gospa predsednica sveta. Gospa predsednica sveta, raje bi imeli dva tedna kot dva dni za pripravo na eh, vrh naslednji teden pri številnih temah, o katerih nameravate govoriti. Teme so zelo pomembne za državljanje Evropske unije, gospodarska kriza, kako lahko premostimo posledice kako rešujemo probleme z zaposlovanjem, Afganistan, Pakistan, teme niso no, nekaj novega. Novo pa je, da je zdaj mogoče o tem vsem razpravljati z možno perspektivo, da bo Evropska unija postala delujoča, da bomo dobili novo pogodbo. To je nekaj dobrega, zato morate zdaj narediti vse da boste spostavili novo strukturo za vodne trgov, finančnih eh, trgov in tudi kar zadeva reševanje podnebnih sprememb v Kopenhavnu. Tudi kar zadeva vodilne strukture v Evropske unije, morate čim prej najti eh, rešitve. Tukaj se mora nehati kadrovska vojna. Ni treba samo kazati, kako dobri smo, ampak potrebujemo uspešne rešitve za prihodnost. Pri tem vam želim veliko uspeha. Hvala lepa. Hvala lepa. gospod Oriol Ukeros Fies. Eno minuto. Hvala lepa. Naj samo rečem, da eh, ne morem govoriti v katalanščini, čeprav eh, to go, jezik govori več kot 10 milijonov državljanov v Evropski uniji in še vedno ni uradni jezik. In zaradi tega bom danes govoril italijansko. Eh, finska vlada je pred kratkim priznala pravico vsem državljanom, za, uh, povezavo na širokopasovni internet. To je splošna storitev, uh, zagotavlja teritorijalno uh, uravnoteženost in omogoča uh, vsem dostop do informacij. Uh, ta uh, širokopasovni dostop je na voljo po ugodnih ciljah. Eh, cenah in omogoča doseganje lizbonskih ciljev. Na naslednjem eh, svetu eh, ali nameravate sprejeti kakršenkoli ukrep, ki nam bo tudi v tem smislu postavil Evropo za zgled v svetu? Kalenan, dve minuti. Še Martin Kalenan, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Veliko pomembnih vprašanj bo predmet razprave na Evropskem svetu, ampak z mojega vidika je eden najpomembnejših prav prihodnost Lizbonske pogodbe. Številni govorniki pred menoj so govorili brez očitne ironije in so rekli, da bo Lizbonska pogodba prinesla več odgovornosti in transparentnosti ter demokracije. Ne govorim, da naj ne bi prišlo do tega, ampak vemo, da se šefi državnih vlad niso strinjali, Niti o tem, ali naj bi prišlo do referenduma v vseh državah, ko gre za ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Naj vam povem, zakaj smo Britanci tako jezni zaradi tega, ker ni prišlo do ratifikacije. Leta 2005 so se vse politične stranke izrazile za referendum v izjavi. Dve teh strank pa, se, pa sta se potem premislili in zavrnili referendum, kar pomeni, da ni odgovornosti v našem parlamentu. Če je bilo nekaj obljubljeno, potem bi bilo treba to tudi izvesti. In potem ne bi imeli samo parlamentarne ratifikacije v Združenem kraljestvu. Ni treba, da nam gospod Baroso daje lekcije glede tega, kako naj se izvaja demokracija v določenih državah. Toliko na kratko o tem, zakaj so ljudje v Veliki Britaniji tako jezni zaradi referenduma. Na Irskem smo imeli dva referenduma, mi pa nismo niti enkrat imeli možnosti se izraziti na referendumu o tem, ali želimo Lizbonsko pogodbo ratificirati ali ne. Kar pomeni, da nismo imeli besede pri ratifikaciji tega dokumenta. In zdaj Mario Borgesio, dve minuti. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi se ozrl na nekatere pripombe glede na vstop v veljavo Lizbonske pogodbe. Predvsem bi omenil zelo pomemben vidik in sicer eh, zadnji ustavno sodba nemškega sodišča o Lizbonski pogodbi. Rad bi omenil pomankanje demokratične legitimnosti, eh, nedovoljšne zastopanosti Evropskega parlamenta eh, v, iz držav, eh, kjer imajo največ prebivalstva. Ravno tako je treba upoštevati Evropske nacionalne parlamente pri izvajanju suverenih pristojnosti na ravni Evropske unije. In tukaj je še en primakljaj, ki se mi zdi pomemben v Lizbonski pogodbi. V bistvu se ne upošteva uloga regionalnih parlamentov. Če tega ne bomo upoštevali, pomeni, da resno ogrožamo princip subsidiarnosti v Lizbonski pogodbi, tako kot je trenutno zapisana. Uh, sodba ustavnega nemškega sodišča ravno zaradi njegove avtoritete bi morala odpreti eh, pomembno politično in eh, pravno razpravo v tem našem parlamentu. Ravno zaradi nevarnosti federalizacije Evropske unije, ki jo lahko prinese Lizbonska pogodba. Naj se spomnimo eh, tudi na pravice držav, ki niso države, od eh, Padanije, Korzike, eh, Avške doline in tako dalje. Eh, ustanovitelji Evrope so želeli Evropo državljanov in na naci, ne federalistične Evrope velikih interesov. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo poslancu Francu Obermajerju ena minuta. Hvala lepa, kar zadeva nezakonito priseljevanje v Evropski uniji, bi vas opozoril na to, da je na tem področju prišlo do velikega zaskrbljujočega povečanja. Za 63 odstotkov se je povečal vstop Eurodac, je zabeležil 200 tisoč prstnih odtisov nezakonito priseljevanje priseljenih eh, oseb. Avstrija je posebno priljubljen cilj zaradi geografskega položaja, tako da smo 58 od 64 kurdov, ki so jih ujeli pred eh, kratkim, eh, dobili v Avstrijo, takoj so obložili prošnje za azil, kar za se boj vodi dolge procese. Legalizacija nezakonitih priseljencev je nespremljiva za Evropo na dolgi rok, če želimo to rešiti potem moramo nekaj narediti, saj bodo drugače naši državljani vedno bolj skeptični, kar zadeva Evropsko unijo. Prosim, da to temo tudi upoštevate na naslednjem vrhu. Naslednji je gospod Brok, dve minuti imate na voljo, izvolite. Herr Präsident, äh, Frau Ratsvizeprezidentin. Äh, gospod predsednik, gospa predsednica sveta, gospod predsednik komisije, kolegice in kolegi. Po mojem mnenju mora Lizbonska pogodba začeti čim prej veljati. Leta in leta institucionalnih razprav dovolj je, zdaj moramo nekaj narediti za državljane, sploh v tej gospodarski krizi moramo nekaj narediti za državljane v boju proti brezposelnosti in pri vseh teh vprašanjih, ki so pomembna, zato moramo pohiteti. Zato je tudi moja prošnja predsednikov Klauso, da tukaj odpre pot eh, pogodbi, ki je ratificirana v 26 državah članicah. Eh, eh, Ustavno sodišče je že dvakrat reklo, ja, bo tudi tretjič. Eh, Drži, da je listina človekovih pravic velja samo za evropsko pravo. Kar zadeva urejanje prometa z nepremičninami, to je v pristojnosti držav članice in tukaj imamo dovolj varovalk, tako da gospoda Klausa ni treba biti strah, da se bo zgodilo kaj nepredvidljivega. Če je za to potrebna izjava sveta, potem naj bo takšna izjava. Ampak še ena pripomba. Ta pogodba mora upoštevati tri načela pogodbe in konvencije za pogodbo. Očinkovitost, transparentnost in demokracijo. In danes bomo še govorili o temi zunanje politične službe Evropske unije. To ne smemo opraviti na račun transparentnosti in demokracije Evropskega parlamenta, pa tudi ne na račun skupnostnega načela. In tukaj potrebujemo srezne varovalke. Del komisije z karakterjem sui generis, ja, vendar pa bi vas prosil, gospa predsednica sveta, da se odpoveste nekaterim ambicijam, da bi že naslednji teden eh, na vrhu sprejeli smernice v tej smeri, ki bodo potem omejile manevrski prostor. Tega se ne smete lotiti, ampak moramo priti na skupni osnovi, demokratični osnovi do novega visokega predstavnika. Hvala lepa, gospod eh, Borok. Dartmon di rivolgerle una domanda. Vprašal bi vas naslednje, gospod Rok. Gospod Dortmund vam želi sestaviti vprašanje. Ste pristajate na to? 30 eh, sekund dajem eh, gospodu Volmartu. Gospod Brok, omenjali ste deset let razprav o Lizbonski pogodbi. Se vam je kdaj posvetilo, da v teh desetih letih eh, vaši kolegi niso uspeli prepričati dovolj ljudi? In zato ste se morali ste morali uporabiti manipulacijo za to, da bi spravili skozi Lizbonsko pogodbo. Brok, tren... Gospod Brok, 30 sekund za odgovor. Institucionalne spremembe od ustavne pogodbe do Lizbonske pogodbe je imel vedno široko podporo evropskih državljanov in široko podporo večine evropskih držav. Vedno smo imeli posamezne države, ki so iz notranjih političnih razlogov odločale drugače. Zdaj je 27 držav parlamentarno odločilo, to je popolnoma demokratična odločitev. Parlament ni demokracija, drugorazredna demokracija. Ali pa so odločali na referendumih, tako kot na Irski, tako da je Lizbonska pogodba dobila veliko večino, tudi veliko večino v vaši državi. Hvala poslanec Brok in sedaj za eno minuto in 30 dajem besedo poslancu Liberu Ročku. Dovolte mi říci pred zasedanjem. Hvala gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. No, pred sestankom Evropskega sveta dovolite nekaj komentarjev v zvezi z ratifikacijo v naši državi na Češkem. Preko izvoljenih predstavnikov so češki državljani v parlamentu rekli ja Lizbonski pogodbi. Naši državljani želijo, da bi gospod Klaus, predsednik Klaus, čim prej podpisal Lizbonsko pogodbo. Želi pa imeti zagotovila za, enaka, za enake pravice, državljanske pravice. In zato smo rekli tudi ja spoštovanju človekovih pravic. Predsednika Klausa zdaj že dobro poznamo zaradi njegovega upiranja v Lizbonski pogodbi. Zdaj pa uporablja argument sudetskih Nemcev za to, da se pogaja o možnosti izuzema Češke republike iz Lizbonske pogodbe, ampak mislim, da to ni prava igra češki državljani si želijo sprejeti in ratifikacijo cele Lizbonske pogodbe, vključno s eh, socialnim delom. Menim, da je obžalovanja vredno, da toliko let po drugi svetovni vojni na dan privlečemo sudetske Nemce kot argument. Mislim, da so se veliko naučili iz svoje strategije priključevanja drugi svetovni vojni in mislim, da lahko rečemo, da Čehi in sudetski Nemci želimo skupaj živeti v miru. Hvala lepa. Hvala parola. No. In sedaj dajem besedo poslanki Fioni Hall za eno minuto. Izvolite. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Švedsko predsedovanje in komisija, se vsi strinjamo, kako pomembni so ukrepi za boj proti podnebnim spremembam v državah v razvoju, ampak ponudba komisije je samo dimna zavesa in eh, država v razvoju jo pravilno postavljajo pod vprašanj. Gre za 100 milijard na leto, ki jih bo treba dati na voljo za ukrepe, za prilagajanje podnebnim spremembam. Ampak ali bo ta denar na voljo? Videli smo, kako so nestabilne cene premoga in kako težko je vzpostaviti trg oglika. Težko bodo države v razvoju same financirale ukrepe za energetsko učinkovitost. Ampak zaenkrat mislim, da je pereče prav pomankanje ustreznih mehanizmov. Potrebujemo dodatno financiranje, to je tisto, kar moramo vedeti. Hvala. Hvala lepa in sedaj dajem besedo Andreasu Molceru. Eno minuto. Gospod predsednik, dovolite mi tri pripombe k prihodnemu vrhu. Prvič, Irski ja je posledica finančne krize, po mojem mnenju. Pred enim letom so banke sanirali z, z davčnimi milijardami, zdaj pa dobivajo bankirji spet eh, rekordne plače. Rezultati se merijo po tem, kako bomo lahko ustavili zapravljanje davčnih eh, sredstev, sredstev iz eh, davkov. Zdaj pa gre tudi za boj za stolčke. Strokovne kvalifikacije so tukaj nepomembne, ker gre za to, da se znebijo starih neuspešnih politikov, ki morajo dobiti še nekaj pred eh, pokojnino. Če bomo tako delovali, nas čaka samo kaos. In tretja pripomba. Če bo eh, Václav Klaus eh, podpisal Lizbonsko pogodbo, s tem, da bo dobil obombo pod črto, da bodo Beneševi dekreti eh, veljali še naprej, ki so pa v nasprotju s človekovimi pravicami, potem bi imeli pr dvojne pravice za državljane, ene za sudetske Nemce, druge pa za druge ostale. Poslanec Arjus Volski s približujočo se lizbonsko pogodbo pričakujemo, da bodo dosegli napredek na oktobrskem Evropskem svetu, eh, še zlasti na eh, področju Evropske službe za zunanje politično delovanje. Vedno smo si v parlamentu zauzemali za evropsko diplomatsko službo, zato da dosežemo konsistentnost našega zunanega delovanja, kajti nujno je, da govorimo v en glas na področjih, kot so naprimer energetska varnost. Izkoristiti moramo priložnost, ki jo prenaša Evropska služba za zunanje politično delovanje in pričakujemo, da bo. Um, pri tem upoštevano to, kar se je odločilo v Evropskem parlamentu na odboru AFKO. Potrebujemo torej ustrezno Evropsko diplomatsko službo, ki bo imela um, inštrumente, ki bodo okrepili zunanjo politiko, kjer bomo uporabljali uh, metodo skupnosti z jasnim vključevanjem Evropskega parlamenta. Uh, in eh, upoštevamo to seveda pri vseh politikah eh, za trgovino in širitev. Legitimnost eh, bomo zagotovili z ustrezno vključenostjo Evropskega parlamenta na dveh ravneh. Ex ante posvetovanje pri pripravi Evropske diplomatske službe in ex ante posvetovanje pri, posvetov, pri postavljanju zunanje političnih ciljev. Evropska, Evropski parlament mora aktivno sodelovati pri nadzoru tako zunanje politike kot diplomatske službe. Ne smemo razvodeneti določil Lizbonske pogodbe na tem področju področju. Bistvena je pa tudi sestava diplomatske službe, treba jo poštevljati geografsko uh, razpršenost in v eh, uh, postrezno pošteno zastopanost vseh držav. Pri tem mora biti Evropska diplomatska služba nobena izjema. Najlepše hvala. Eno minuto in 30. Poslanka Beres. Euh, hvala, gospod predsedujoči. Zasedanje Evropskega sveta bo potekalo v času, ko so časi negotovi. Govorili boste o tekočih zadevah, pa mislim, da ne smemo obupati. Dve sporočili mora poslati ta Evropski svet. Prvo je, da eno leto, potem ko se je pokazala solidarnost evropskih držav do bank, moramo začeti z razpravo o davkih in finančnih transakcijah kajti to vpliva na proračune držav članic in želimo zagotoviti še nadaljno solidarnost. Gospa Malmström, naj povem še to. Gospod Baroso je v imenu komisije govoril o načrtu oživitve gospodarstva in o posledicah gospodarske krize na zaposlenost, na dolgove, ki so se v tem času poslabšali. Proračun, ki se nam danes predlaga, pa ne financira niti drugega dela načrta oživitve gospodarstva, kot ste omenjali na začetku vašega predsedovanja. In tukaj mora Evropski svet mobilizirati tudi obdavčenje in finančne transakcije, kajti to bo vplivalo na proračune države članice in to bo res pripomoglo k pravemu načrtu oživitve gospodarstva. Hvala. Hvala lepa in sedaj ena minuta. Eh, poslanka Marjan Harkin. Hvala za besedo. Prvič vidim svojo kolegico, gospo Malmström, tukaj zlasti po um, uspešnem referendumu na Irskem. Upam, da bo to, kar je povedala, pripomoglo k uspešnemu dokončanju švedskega predsedstva. Veliko evropskih državljanov pa je sicer bolj zaskrbljeno nad gospodarsko krizo kot nad Lizbonsko pogodbo. In lahko samo rečem, premagajmo to krizo. 27 milijonov evropskih državljanov je glasovalo za Lizbonsko pogodbo in za reševanje gospodarske krize in izpolnimo te obljube. Tistim, ki so brezposobni, moramo dati novo pot, novo možnost za podjetništvo in za zaposlovanje. Če bomo dodelili nova proračunska sredstva v ta namen, bomo dosegli te cilje. Zdaj lahko res Evropska unija pokaže, kako se lahko odzove na dejanske potrebe svojih državljanov. Hvala. Hvala, gospa Harkin. In sedaj dve minuti poslanec Vandenkamp. Eh, hvala gospod predsedujoči gospa ministrica mislim da je dobro da evropska unija nekaj časa uživa v tem da je tudi irska ratificirala lizbonsko pogodbo ampak ne predolgo seveda Vsi, vse nas skrbi tudi stanje v, na češkem biti moramo potrpežljivi, ko govorimo s predsednikom Klausom, kajti če bomo prestrogi, bomo kontraproduktivni. Glede Kebehavna, mislim, da če želimo, če bomo dosegli uspeh na tej konferenci, bo to pomenilo veliko upanje za cel svet. To bo vir tehnoloških razvojev, veliko tehnologije za shranjevanje oglika, v Evropi za shranjevanje CO2. -ja bo pripomoglo k tehnološkemu razvoju in to bo pripomoglo k reševanju gospodarske krize. In kar zadeva gospodarsko krizo, moram reči, da si želimo Evropo državljanov in več pozornosti je treba posvečati zaposlovanju. Načrti Evropskega sveta se mi zdijo dobri, ampak za številne naše državljane so ti cili precej oddaljeni. Ne čutijo se jim blizu. Finančni nadzor bank in drugih inštitucij je sicer eh, dober, ampak mislim, da gremo lahko še dlje. Pristop k nezakonitemu priseljevanju se mi zdi dober in ga podpiram, ampak dejanski rezultati v razpravi na Evropskem svetu in druge. No, kot veste, rezultatov ni. Nedavno smo slišali pritožbe, da komisija, svet in parlament ne dosegajo dovolj praktičnih rezultatov. Hvala. Najlepše hvala in sedaj dajem za dve minuti besedo Gianluki Susta. No. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po mojem mnenju moramo končati čase, ko v tem parlamentu neskočno razpravljamo o Lizbonski pogodbi, kot smo slišali tudi danes. Treba je spoštovati odločitve tega parlamenta, 27 držav članic, velikih držav in 26 držav, ki so na različne načine, ampak demokratično ratificirale to pogodbo. In tudi žaljene te pogodbe in demokratične vsebine je nekaj, kar moramo zavreči. Pripričan sem, da ob eh, svetu, ki bo potekal konec meseca, imamo izredno priložnost, da poudarimo pomen ponovnega zagona evropske ideje in evropskega gospodarstva, zato da Evropa ne bo zaostajala pri veliki temi podnebnih sprememb. Iz tega vidika se mi zdi, tako kot smo pred kratkim slišali od eh, švedskega predsedstva, da to, kar se dela, ni dovolj. Evropa po Lizbonski pogodbi eh, ne eh, interpretira ustrezno to, kar je zapisano v Lizbonski pogodbi in ne izvaja Lizbonske agende. Zaradi tega pozivam eh, svet, da izvede eh, velike premike pri zagonu zaposlevanja in um, um, evropske ideje. Imamo gospodarske težave. Če želimo ostati v Evropi najmočnejša po, eh, gospodarska sila, eh, želimo, moramo imeti tudi eh, željo postati najmočnejša politična sila. In to je tisto, kar eh, ni vključeno, primankuje nam eh, širok evropski duh. To je nekaj, pri, kar pričakujemo od Evropskega eh, sveta konec meseca. Najlepše hvala poslanec Susta in eh, sedaj gospod Van Balen za eno minuto. Gospod predsedujoči, zelo pomembno se je boriti proti gospodarski krizi. Pomagati moramo malim in srednje velikim podjetjem moramo biti zavezani izidov Štojberjevega odbora. Zato sprašujem svet in komisijo, ali so zavezani temu procesu, oziroma kaj je treba storiti, da zmanjšamo birokracijo tukaj. Drugo je protokol iz Ankare. Turški minister za zunanje zadeve je v javnem intervjuju v Hagu povedal, da Turčija ne bo ratificirala ali implementirala protokole za Ankare. Tukaj gre za uradni intervju 7. oktobra. Kaj bodo torej storili? V odboru za zunanje zadeve je bilo rečeno, da bomo vljudno ponovno prosili. Pri novembr je končni rok, zato me zanima, kaj bomo v tej smeri storili. Se, onore, ore, vam, ba... Hvala lepa, poslanec Van Balen. In sedaj dve minuti dajem besedo poslancu Hakmarku. Hvala, gospod predsedujoči, gospod ministrica, gospod komisarka. Lepo, da vas vidim tukaj med nami. Naj omenim dve stvari. Pred vrhom Evropske unije po eni strani imamo vprašanje podnebnih sprememb. Tukaj je zelo pomembno da se lotimo pogajanj z ambicijo doseči najboljšo rešitev in to je, da se vsi zelinimo za skupne ukrepe. To pravim zato, ker se pogosto v razpravi zdi, kot da imamo eno samo državo, ki je našla najboljšo rešitev, ampak to nam ne pomaga, če nimamo Kitajske, Brazilije, Zirija in tako naprej in celo vrsto drugih držav na naši strani, potem naše ukrepi ne bodo delovali. Osmerjeni moramo biti v rezultate in učinkovitost. To mora biti naš moto. Graditi moramo na tem, da bodo vse države članice pripravljene izvajati ukrepe. Vse ne gre, da bi politični ukrepi v drugem delu sveta temeljili na tem, da bo Evropa vedno naprej investirala. Potrebujemo novo rast, nove možnosti za rast tako Evropa kot tudi v sodelovanju z drugimi državami. Drugo vprašanje pa se nanaša na finančne trge. Pomembno je pa udariti, da moramo imeti na finančnih trgih ustrezno stabilnost. To seveda pomeni stabilno makroekonomijo, stabilne makrofinance in vse to je odvisno od od tega, kako bomo presegli javno zadolževanje. To je pomembno vprašanje, bolj pomembno kot reguliranje finančnih trgov. Stabilni finančni trgi pa pomenijo tudi stabilno rast, stabilne investicije in novo zaposlovanje. Ko sprejemamo eh, zakone o finančnih trgih, potrebujemo boljši nadzor, čezmejni nadzor in več transparentnosti, vendar ne toliko regulacije, da bi eh, prišlo do rasti in zaposlovanja v drugih državah članicah. S tem bi ogrozili rast v naši državi. Hvala lepa. Um- in sedaj eno minuto in 30, Juan López Aguilar. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, na jenskem referendumu je v meni zvodil upanje, da bo Lizbonska pogodba začela čimprej delovati in da bomo dobili institucije, ki se bojo ukvarjali z osebino in ne samo z formo. Vidimo, kakšna je situacija na gospodarskem trgu, na trgu zaposlovanja. Na dnevni red moramo postaviti tudi druge pomembne teme. Ta evropski vrh bo dal priložnost za sprejemanje novih pobud pri imenovanju nove komisije. Od eh, predsednika Baroza bi želeli videti, kakšne kriterije namenava uporabiti. Zame kot eh, člana politične skupine socialistov bi bilo pomembno, kakšna bo vloga visokega predstavnika za zunanje odnose. Tukaj je pomembno zagotoviti uravnoteženost med ženskami in moškimi, torej med spoloma, ne samo med državami. Pomembno pa je tudi, da se ukvarjamo s temi temami, ki so zame pomembne kot predsednika odbora Libe. Prav gotovo ima k temu zaposlenost kaj zapovedati tudi svet. Po eni strani potrebujemo pravno varnost, po drugi strani pa učinkovite rešitve. Upoštevati je treba tudi varnostna vprašanja. Potrebujemo področje varnosti, svobode in pravice, ki ga moramo zagotoviti in vse skupaj ne smemo metati v isti lonec. Hvala lepa za eno minuto, Brian Crowley. Hvala lepa, gospod predsednik, in najlepša hvala tudi predstavnikom sveta in pa hvala komisarki. Veliko idej na tem svetu bo takih, o katerih eh, govorimo že deset let. Podobne načrte se tudi eh, predstavlja tej hiši, eh, to slišimo od članov sveta in od komisarja. Ampak ena stvar je, ki jo želim povdariti, da Eh, Unija mora delovati solidarno, enotna in tako bomo premaknili veliko stvari. Zato potrebujemo zelo velike ambicije. Veliko vas je omenjalo rast brezposelnosti v zadnjih nekaj mesecih. In treba je resno ukrepali, da se odpravimo mrtvih uh, uredb, da odpravimo bloke in uvire, s katerimi se srečujejo podjetniki. Ko govorimo o solidarnosti, ne gre o tem, da bi govorili veliki proti majhnim. Nova G20 bi lahko negativno vplivala na majhne države in srednje velike države, ki se je pojavljalo. In končno lahko bi tudi vključili eh, na eh, sveto vprašanje avtorskih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kroli. Gospod Kelam, dve minuti. Gospod predsednik, komisarka, ministri. Lizbonska pogodba bo začela veljati in to bo zgodovinski trenutek za skupno prihodnost Evrope in za skupno dobro Evrope. Žal pa me skrbi, da ni najboljša rešitev ta, da ta zadnji trenutek uporabljamo za to, da se uveljavlja nacionalne interese in da se igra živci drugih partnerjev. Globalnih sprememb ni mogoče rešiti brez skupnih institucij in skupnih politik. Današnja Evropa pa bolj kot dajkoli potrebuje dolgoročne vizije, privrženost in pa uh, sprejemanje skupnih evropskih vrednot, ki so tudi inspirirale naše skupne ustanovne očete, da so razbili nacionalne egonizme. Zato potrebujemo, če želimo, da bo Evropa napredovala in še naprej kredibilna, ne samo dobrih eh, poslovnežev, ampak potrebujemo prave državnike, močne demokratične voditelje, ki bodo imeli pravo vizijo in pravo avtoriteto, da bodo dosegli spremembe tudi v Evropi. Zato moramo biti eh, zavezani eh, k eh, praktičnosti in pa k ustreznim evropskim institucijam. Ne potrebujemo samo skupne politike na zunanjem področju, ampak tudi skupno energetsko politiko. Evropski svet bo potrdil tudi strategijo za Baltsko morje. Še enkrat se želim zahvaliti komisiji in pa švedskemu predsedstvu za to, ker so to točko vključili v svoj delovni program. Sedaj more svet tudi začeti izvajati to strategijo brez izgube čase. Ta strategija bo dobila tudi ustrezno pozornost v času naslednjih španskega in belgijskega predsedovanja. Ministrici Maštrom želim povedati, da je ta strategija lahko tudi pilotni projekt za druge makroregije v Evropi. Ampak nobene strategije EU ne bodo ljudje imenovali resno, če ne bo dovolj sredstev za izvedbo take strategije. Obstoječa proračunska linija potrebuje nekaj denarja in nekaj kredibilnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Gelander. Edit Estrela, e, eno minuto, eno minuto in pol, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dva komentarja imam najprej o Lizbonski pogodbi oziroma o e, pozitivnem izidu referenduma na Irskem in potem je še tu vprašanje podpisa eh, poljskega predsednika. Ampak ustavno eh, sodišče na Češkem more dati svojo odločbo in tudi predsednik Klaus podpisati. Ne smemo popustiti izsiljevanju češkega predsednika vlade. Ta lizbonska pogodba je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti boljše delovanje evropskih institucij. Poleg tega pogodba prinaša tudi druge prednosti krepi eh, moč naše hiše in s tem tudi eh, pravice evropskih držav. Zato je zelo pomembno, da Lizbonska pogodba začne veljati čim prej. Eh, svet in komisija bi predsedniku Klauso morali dati rok, tako da se bo ustrezno vedel, tako kot se je pritiskalo tudi na druge v EU. Kajti enostavno ne moremo sprejeti tega, da volja enega posameznika, ne glede na to, na katerem položaju je, eh, deluje proti željam večine. Kar pa zadeva Kopenhagen? Potrebujemo skupni dogovor, da se bomo borili proti klimatskim spremembam. Nekaj moramo narediti tudi za boj proti eh, segrevanju ozračja in to tako v državah v razvoju in v razvitih državah. Zato se moramo združiti in sprejeti ambiciozne odločitve. Kopenhagen je odlična priložnost, da se izognemo katastrofi. O tem govorijo tudi znanstveniki. To je tudi priložnost za to, da finančno krizo ne uporabljamo več za to, da eh, zavlačujemo. Hvala, predsednik. Hvala lepa. Gospa Estrela. Gospod Mitchell je naslednji. Dve minuti, prosim. Gospod predsednik, najlepša hvala. Čez eno generacijo bo pred, eh, prebivalstvo Evropske unije predstavljalo šest odstotkov svetovnega prebivalstva. Zato ne moremo še naprej imeti istega sistema, kjer bomo imeli različnega predsednika vsaki šest mesecev in kjer imamo pet različnih ljudi, ki govorijo o zunanji politiki Evropske unije. Ampak v tej generaciji bo. Pre, Prebivalstvo sveta se povečalo za približno 2 milijardi ljudi. 90 odstotkov te rasti je pripisati svetu v razvoju. 11 milijonov otrok v tem svetu v razvoju umre vsako leto. 5 milijonov jih umre zaradi pomankanja zdravil zdravil, ki jih na Zahodu poznamo že več kot 30 let. V tem kontekstu ni le pomembno, da se dobro organiziramo za to, da Evropo ustrezno upravljamo znotraj, ampak se moramo opremiti tudi za to, da se bomo znali soočiti s podobnimi situacijami v eh, svetu v razvoju. Zato bi želel povedati, da potrebujemo močnega, neodvisnega komisarja ali komisarko za razvojno pomoč, ki bo imel jasne pristojnosti in odgovornosti in ki bo odgovoren tudi pred eh, to hišo eh, preko našega odbora za razvoj ne eh, glede na to, kakšen naslov bo imel eh, tisti, ki bo odgovoren za zunanje zadeve, ampak tukaj potrebujemo nekoga za eno področje in to področje zahteva in mora zahtevati posebno pozornost. Zato želim pozvati nas vse, da ne le, da še naprej zagotavljamo to, da imamo komisarja za razvoj, ampak da se ta resor podeli nekomu, ki je pravi za to nalogo in ki zagotovi, da bodo ti ljudje, tudi naši sosedje, obravnavali z spoštovanjem in to iz eh, raz, razlogov sebičnosti, kakor tudi iz solidarnosti. Hvala lepa. Naslednja je gospa Flašikova Benova, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane gospa komisarka, predsednik Evropskega sveta. Najpomembnejša naloga tega sveta bo ratifikacija Lizbonske pogodbe. Lizbonska pogodba bo okrepila Evropsko unijo znotraj in zunaj. To pa je tesno povezano tudi z močnejšo sodelovanjem znotraj trenutno veljavnega tretjega stebra. Evropa bo odprtejša in demokratičnejša. Treba je zagotoviti osnovne pravice, kakor tudi integriteto in varnost v Evropi. To pa pomeni, da potrebujemo tudi sredstva, potrebujemo dovolj podpore in e, tudi ustrezno uporabo obstoječih pravnih urodij, ki že obstajajo. Štokholmski program poudarja te pravice zlasti na področju pravice in varnosti. Moramo poudariti tiste mehanizme, ki omogočajo lažji dostop državljanom do sodišč, tako da bomo zavarovali pravice in svoboščine posod po Evropi. Naša strategija mora imeti za cilj okrepiti pravosodno in policijsko sodelovanje. Tudi to je v prid varnosti v Evropi. In notranje varnostne strategije je treba razviti za boj proti ekstremizmu v nekaterih državah članicah. Moramo se izogibati tudi napetostim, ki jih povzročajo neodgovorni politiki. Potem moramo ustrezno obravnavati tudi občutljiva vprašanja, kot so priseljevanje, kot je vprašanje manjšin. Teh eh, vprašanj desni skrajneži ne smejo zlorabljati. In Evropa bo potrebovala fleksibilno in občutljivo politiko priseljevanja, tako politiko, ki bo upoštevala tudi potrebe trga dela v posameznih državah EU s posebnim podarkom na ustrezni azilni politiki. Zato pa moramo upoštevati tudi problem nelegalnega priseljevanja. To je hvala lepa. Gospa Benova, Mario Mauro, dve minuti prosim. Najlepša hvala, gospod. Moramo biti pogumni, pogumni in še enkrat pogumni. To bi želel povdariti, ko se obračam na svet. Sedaj bodo potekale razprave o imenovanju novih komisarjev, novega evropskega zunanjega ministra, o predsedniku sveta. Potem bodo tudi razprave o tem, kdo bo delal s predsednikom Barosom in ka, kako oblikovati prihodnost Evrope. Upam, da bodo pri tem izboru upoštevali kriteriji, ki bodo uprit evropskim državljanom, da bodo izbirali ljudi z pravimi veščinami in da bodo vedno spoštovani skupni interesi. To mora biti podlaga za soočanje z pomembnimi eh, spremembami, klimatske spremembe. Tu moramo upoštevati različne gospodarske pristope tudi in verjetno bo to tudi na dnevnem redu novega sestanka sveta. Kaj je rekel papež? Benedikt XVI pred nekaj dnevi. To moramo opoštevati, kajti pozivajo nas, da spoštujemo svojo skupno odgovornost do državljanov in kot državljani in politiki iskati moramo enotnost in skupaj iskati resnico in narediti ta odločilni korak naprej, tako da bomo zgradili Evropo, ki bo koristila bodočim generacijam enotnost je eh, tista, ki eh, igra tu zelo pomembno vlogo in eh, veliko teh vrednot izhaja iz krščanske vere. To je del tudi dediščine in kulture naših ljudi in zato želim, da se ta usmeritev aktivira. Dobro, la parola per... Hvala lepa. Gospa Rojtova, dve minuti, prosim. Gospod eh, predsednik, ključna točka današnjega mojega govora je Lizbonska pogodba. Eh, odločbe ustavnih sodišč so, bila, eh, dosedaj, eh, so bile dosedaj konsistentne in mislim, da bo tudi Češko ustavno sodišče ugotovilo, da Lizbonska pogodba ni v neskladju z našim notranjim, eh, notranjim redom. sedaj imamo situacijo, kjer bi imenoval osebni sodnik eh, in škode so sedaj ogromne. Sedaj nacionalni parlament več ne more uporabiti eh, rdeče in oranžne kartice, ne moremo uporabljati novih orodi za boj proti eh, organiziranemu kriminalu. Tu gre za listino o temeljnih pravicah Tu moramo upoštevati tudi razloge. Člen 345 Lizbonske pogodbe jasno pravi, da ta listina se ne uporablja za to, da bi se odpirale nove možnosti za tožbe v zvezi z lasnino. Tudi, ure, tudi uredba, ki govori o medsebojnem priznavanju sodišč, ne govori o možnosti vračanja lastnine izpred 50 let. Václav Klaus želi postati nekdo, ki bo v svojih očeh, ki bo v očeh svojih sodržavljanov viden kot nekdo, ki rešuje Češko. Prosimo vas, da ste potrpežljivi in sicer dovolitev v Združenem kraljestvu. Svet bi želela pozvati naj eh, Češko podpre. Gospod Papastankovs, dve minuti, prosim. Hvala, gospod predsednik. Na tri točke se želimo sredotočiti. Najprej gospodarska kriza. Ta gospodarska kriza je vplivala na vse gospodarske sisteme na enak način. Nekateri eh, sektori so bili prizadeti bolj kot pa drugi. Česa smo se naučili v času te krize? Tega, da sedaj moramo imeti več reform, več gospodarske politike na ravni skupnosti. S tem se bomo izognili nekaterim nevarnosti, vendar pa zato potrebujemo boljši pregled na situacijo. Drugič, podnebne spremembe. Čisto prav je, da je Evropska unija prva voditeljica na področju zelene diplomacije na svetu. V celoti se strinjam s tem, kar je povedal predsednik Baroso. Rekel je, da. Eh, na, na poti k, k eh, Kopenhavnu ni nobenega načrta B. Podnebne spremembe bojo vplivali na vse nas in to zelo resno. In zato sem za eh, predlog, da bi imeli Evropsko banko za podnebne spremembe, ki bi zagotavljala eh, sredstva. Ta sredstva bi zagotavljali onasnaževalci in ta banka bi državam v razvoju omogočila, da bi tudi one postale vzori eh, na področju delovanja proti podnebnim spremembam. Tretjič, migracije. Oblikovati moramo skupno migracijsko politiko. Obstajajo eh, oblike legalne in nelegalne imigracije, gospod predsedojoči, in zato moramo oblikovati pravo diplomacijo s tretjimi državami, zlasti s tistimi, iz katerih prihaja največ migrantov v Evropsko unijo. E, stališče Turčije je provokativno. Poslušal sem švedsko predsedstvo v zvezi s tem in zadovoljen sem bil, ko sem jih slišal, da so sami povdarili to dejstvo. Moramo imeti jasno politiko do Turčije in do drugih držav. Ta politika mora biti učinkovita in moramo zagotoviti, da se Aki spoštuje v celoti. Hvala lepa, gospod Patastankos. Stamkos. E ora c'è l'ultimo intervento nella lista. Sedai. Naslednji govornik na seznamu, gospod Peter Lize. Za minuto in pol, gospod predsedujoči. E, Cecilija Malstrem in Barozo sta govorila o podnebnih spremembah na naslednji konferenci in jaz se strinjam, da je treba sklepe sprejeti. Vendar vas svarim pred tem, da bi pri financiranju, pa tudi v vprašanju, kdo bo zmanjševal, vedno vidimo samo tisto industrijo, ki je zaobsežena v emisiji. 50 odstotkov, več kot 50 odstotkov eh, tistih, ki povzročajo emisijo, do zdaj ni bilo zajetih. Tudi te moramo zajeti, da bi dosegli cilje. Tu govorimo o zračnem prometu, eh, morskem prometu. Jaz moram reči, da sem bil razočaran o tem, kaj sta delala komisija in svet, ker to ni pri njih igralo nobene vloge. Če hočemo v Kopenhagnu imeti uspeh, potem moramo eh, to tudi upoštevati. Odbor za okolje je to naredil v ponedeljek ponedeljek in zato vas prosim, da si to ogledate. Druga točka. Jaz vem, da je to lahko samo neformalno, ampak v svetu se bo zagotovo govorilo tudi o sestavi nove komisije in rad bi dal eno pobudo. Iz zgodovinskih razlogov smo Eh, področje pravic eh, eh, zdravil dali posebnemu komisarju, komisarju za industrijo. To je zagotovo vprašanje industrije, pa tudi zdravja. Če se v vseh državah Evrope in tudi v Združenih državah to ureja v področju zdravstva, mislim, da bi morali tudi tu preveriti možnosti ali ne bi tega spremenili. Mogoče bi bilo dobro, da predsednik komisije se s tem vprašanjem bolj podrobno pozabava. Hvala, hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa postopek catch the eye, oziroma pritegnite pozornost predsedujočega. Landberg ima besedo eno minuto. <clears throat> Gospod predsednik, gospa podpredsednica svetu. Včeraj je predsednik Barosa v njegovem lepem odgovoru gospodu Ferrađu odgovoril, da potrebujemo za predsednika sveta pravega evropejca. Verjetno jih je kar veliko med nami. Mogoče bi potrebovali pravega Gazprobija, naprimer Gerharda Štruderja ali kakoga drugega. In imel um, dopolnjuje, eh, dopolnjujoče se lastnosti evropejec in Gazprom. Torej, da bi bila ta kombinacija najboljša za nas. Namesto EU, torej Evropska unija, bi imeli GU, Gazprom unija medtem pa Rusija popolnoma ignorira Evropske unije, medtem ko tukaj razpravljamo o tem. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem, če bi Gazprom predlagali za predsednika. Tu Jaz vas prosim, da se držite predvidenega časa. Imamo zelo dosti prijav za intervencije in rad bi, da bi vsi imeli možnost, da spregovorijo. Zato moram biti strok in eh, bom pazil na to, da se držite predvidenega časa. Gospod Galena. Galenger. Galenger. Ni ga več tu. Gospod Kalega. mogoče je gospa Galega, sem se. Tudi ni. Ni tu? Dobro. Ni. Odlično. Gospod Pietrovski. Izvolite. Traktat Lizbon. Gospe in gospodje, gospod predsednik, Lizbonska pogodba še ni ratificirana. Gre samo za politični projekt. Kaj to pomeni? V Evropski uniji se še vedno odločamo v soglasju. Vsakdo lahko vloži veto in predsednik Klaus je pač to pravilo izrabil. Če želite eh, pritisniti nam, potem eh, delate proti pravilom, kaj ti s tem boste škodovali tistim, ki so proti tej pogodbi ali pa dvomijo v to pogodbo. Mislim, da bi se morali evropski voditelji zamisliti nad tem, če je resnično pravilno, da ne upoštevamo mnenja evropskih državljanov. Ale. Silvia Ticau. Gospa Silvia Ticau. Eh, doamna ministru, doamna comisar. Gospod eh, predsednik, gospa ministrica, gospa komisarka, Evropski svet bo moral sprejeti strategijo o Baljskem morju. Sam menim, da je to dober model za bodočo evropsko strategijo za eh, Podonovje v tej regiji, torej v Podonavju, je deset eh, držav, šest pa je članic Evropske unije, kar pominje tudi 200 milijonov prebivalcev. In zato menim, da bi model za Baljsko morje se lahko uporabil tudi kot model za oblikovanje strategije za Podonavje. Potrebujemo akcijski načrt za več let. Kar pa zadeva program Evropskega sveta? Mislim, da je nujno potrebno, da se na evropski ravni sprejmejo finančni instrumenti, ki so potrebni za to, da bomo lahko razvijali ekoučinkovite eh, eh, ekonomije. Tu glavne mislim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospa ministrica, gospa podpredsednica Evropske komisije. Obračam se na gospod ministrico. In sicer govorim o uporabi Lizbonske pogodbe in o obljubi IRCEM, namreč da bo za vsako državo en komisar. Decembra 2008 je bilo sprejeto, da bo Evropski svet sprejel takšne ukrepe, da bo lahko vsaka država imela svojega komisarja. Gospa eh, komisarka, eh, Eh, kaj je s tem? Sedaj je eh, sliš, slišati, da imamo eh, pravni model, ki upošteva članstvo Hrvaške, potem so tudi drugi modeli, o katerih se govori. Skratka, kako si predstavljate? da bo v prihodnje z Lizbonsko pogodbo sestavljen Evropski parlament. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Naslednji sestanek na vrhu bi moral dati prioriteto spremembi sedanjim politikam. E, mi smo namreč ne samo v finančni, če vem tudi v socialni krizi. Gre za to, da se zavedamo e, strašnega položaja, v katerem se nahajajo evropski državljani. E, nekateri dobijo tako majhno plačo, da enostavno ne morejo vzdrževati svoje družine. Čas je že, da najdemo hitro nek odgovor na to. E, težave se povečujejo e, in moramo takoj sprejeti ustrezne ukrepe. E, Torej, izziv za ta svet je v tem, da prekinejo za neoliberalnimi politikami v skladu z Lizbonsko pogodbo. Zdaj je čas, da naredimo prvi korak za pravi program, za razvoj družbe, za razvoj storitev, eh, eh, za izboljšanje položaja majhnih in srednjih podjetij. Mi moramo tudi ustvariti pogoje za dobro delo mladih. Hvala lepa, gospa Figueiredo. Zdaj pa gospa Giori. Poštovani gospod predsedujoči, ko m, moramo razmisliti o tem, kako bi lahko vplivali na predsednika Klauza, da bi eh, podpisal Lizbonsko pogodbo. Ampak jaz mislim, da nima smisla, da na njega pritiskamo. Namreč prepričana sem, če bomo to delali, potem bo to prezidenčen prezident premjer. E, eh, poleg tega mislim, da ne moremo zdaj ponovno ukvarjati z pogodbo. Tudi slovaška vlada je že rekla, eh, če bo klav. Klaus dobil uh, to, kar hoče, potem bomo mi tudi nekaj zahtevali. Zato uh, bi morali uh, se uh, sklicevati na to, kar so Irci. Irci so zahtevali tudi nekaj, uh, ampak to je bilo že prej v pogodbi. In pa dekreti Beneš. Uh, 13 Mačarov in Nemcev je izgubilo svoje pravice in Evropska unija se ne more dovoliti, da se sklicujemo na takšen dokument. Hvala. Gospa Rašida Dati. Gospod predsednik, hvala lepa. Želim se oglasiti o isti stvari, kot je govoril kolega včeraj, vrh v Kopenhagnu in potem včeraj je bil tudi sestanek Ekofina, ta pa ni bil uspešen. Naj vas eh, opozorim na odgovornosti, ki jih imamo kot eh, razvite države, zato da, nas, da nam bodo lahko države v razvoju sledile v našem boju proti podnebnim spremembam. Moramo zagotoviti, da bomo vsi imeli iste možnosti, sicer ne bomo dosegli nič naše partnerjo moramo povabiti k sodelovanju, vendar pa to pomeni tudi, da moramo govoriti o pomoči. Na naslednjem svetu se bodo države članice morale dogovoriti o tem, kako bo Evropska unija uh, Eh, vključila države v razvoju v te napore. Včeraj ministri za finance niso mogli doseči dogovora o tem vprašanju, vemo pa, da je to vprašanje bistvenega pomena. Evropska komisija že dala svoj predlog in želim si, da postanemo eh, voditelji in da svoje partnerje potegnemo za seboj v eh, ta boj proti klimatskim spremembam. Grazie, Hvala lepa. Zdaj je gospod Görens. Hvala, gospod predsednik. Obračam se na eh, predsedstvo sveta. Veste, da se postavlja predsedstvo naslednjemu eh, predsedstvu. Torej, ali bodo dajali povdarek prednosti eh, metodam skupnosti v vseh okoliščinah? in to eh, zlasti velja v primeru predsednika. V tem zadnjem času smo bili priča eh, raznim medvladnim odstopanjem in mislim, da sedaj moramo pri, priti nazaj na začetek evropskega procesa, moramo ostati zvesti tistemu, kar sta ustvarila Robert Schuman in Jean Monnet. Hvala lepa, Gerenc. zdaj Angelika Vertman. Eh, spoštovani gospod predsedujoči, dame in gospodje, vedno govorimo samo o gospodarski in finančni krizi. Zakaj pa ne govorimo o strukturni krizi? Kaj ti začelo je z krizo v bankah in tudi z investment eh, bankami. In potem je seveda eh, zaradi tega trpelo celotno svetovno gospodarstvo. Hvala. Hvala. Gospa Vertman. Zdaj pa gospa Jor, eh, eh, Romana Jordancis. Smo tik pred konferenco v Köbenhavnu, žal pa smo od lanske konference naredili le kratek korak naprej, morali pa bi veliko večjega in odločnejšega. Nimamo samo težave s financiranjem, ampak celo s tem, kako bo, da bi sprejeli zavezo o zmanjševanju izpustov posameznih držav. Pri tem mora biti vidna vloga industrializiranih držav in pri tem moramo poslati jasno sporočilo tudi združenim državam amerike tam je namreč težava ta da vemo da do decembra ne bodo sprejeli niti eh, zakonodajnih zahtev znotraj svoje države menim da bi morali jasno izraziti svoje pričakovanje da obama izpolni eno od svojih najpomembnejših predvolilnih eh, obljub ta pa je bila da bo amerika igrala proaktivno vlogo na področju ukrepanja proti podnebnim spremembam in menim da bi morali tudi jasno izraziti pričakovanje da bo obama s svojo osebno prisotnostjo pripomogel da se konferenca uspešno konča.

Evropski svet je eden naj, najpomembnejših ustanov v Evropski uniji in zato se mora ukvarjati s temeljnimi vprašanji, kako ustvariti delovna mesta za naše državljane. Slišali smo že kar nekaj izjav, ki kažejo na popolno ignoranco glede teh vprašanj, ki uporabljajo tudi neoliberalni eh, pristop. Evropski svet se mora zaprstaviti takšnim izjavam in poslati sporočilo, da je treba začeti z oživljanjem gospodarstva in rešiti situacijo za kmetovalce. Svet eh, predlaga um, nova sredstva za banke in če bo to tako, potem ne moremo pričakovati izboljšanja gospodar, gospodarske situacije kako bomo resnično dosegli, da bo Lizbonska sto, pogodba spela veljavo, če ne poskrbimo eh, v naši lastni hiši. Gospod Diaz de Mera. Hvala lepa. Rad bi omenil na, o izzive na prostoru za pravico, svobodo in varnost. Želimo učinkovito, varno, varen nadzor nad zunanimi mejami, varno zunanjo politiko in pa tudi proračunski nadzor iz Evropskega parlamenta. Želimo si temeljne svoboščine Evropske unije in pa tudi dobre odnose z ZDA, eh, enakopravno ravnanje pri SWIFT-u in pa tudi zaščita evra pred eh, ponaredbami. Še kar pa je najbolj pomembno, je, da zagotovimo spoštovanje listine temeljnih soboščin. Hvala lepa tudi za to, da ste bili kratki. Goebbels. Hvala, predsednik. Moje vprašanje je enostavno. Imamo imenovanega predsednika za novo komisijo, ampak kdaj pa bomo imeli to novo komisijo? V teh eh, težkih časih je nemogoče nadaljevati tako, da živimo eh, s komisijo, kjer Eh, več kot eh, polovica članov te komisije pakira svoje kočke. In zato eh, potrebujemo zelo kmalo novo komisijo. Sedaj pa dobi besedo gospod Lipač. Non c'è? Non c'è l'onorevole Corinne Lepage? No. Gospa Korin Lepaš, a je tu? Ne, ni tu. Potem gos, sem Kelly, gospod, gospa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da kar se lahko naučimo od referenduma na Irskem, je to, da je dobra kampanja za stike z javnostjo tisto, kar pripelje do rezultata. Na prvem rezultatov je, eh, so Irci zavrnili Lizbonsko pogodbo, potem na drugem referendumu pa je dve tretjini Ircev glasovali za. Sporočilo eh, Evropske unije je bilo dosti bolje predano pri drugi referendumu, pri drugi kampanji. Tudi komisija je vzpostavila strategijo za PR in s tem smo dobili pozitivne rezultate. Torej, zanima me, kakšne načrte imate v komisiji, zato da bomo v prihodnosti referendume spremljali dosti bolje kot v preteklosti. Signora. In še zadnji govornik. Gospa Lul Land. Ali je to gospod? Gospod? Presente. A je tu? Nimam. Ime mi je Luhan, ne Luan. E, pentru ca Uniunea Europeană să poată funcționa eficient, avem nevoie de... Kar zadeva Lizbonsko pogodbo. To pogodbo potrebujemo, če želimo, da Evropa deluje, kot je treba in mora začeti veljati čim prej. Češka je edina država članica, ki še ni ratificirala pogodbe. In zato moramo pozvati predsednika Klausa, odgovornosti, da podpiše pogodbo pred naslednjim Evropskim svetom konec oktobra. Če tega ne bo, bo institucionalna razprava zastala in se ne bomo mogli osredotočati na prave težave, na prave probleme običajnih državljanov. Gospodarska kriza, finančna kriza, brezposelnost, socialna izključenost. Ne bomo mogli konsolidirati profila Evropske unije kot mednarodne akterke. Veliko smo govorili o prednostih te pogodbe, ni treba ponovno odpirati te razprave. Sedaj je pomembno to, da se na naslednjem Evropskem svetu lahko ogotovi, da je bil proces ratifikacije končal v vseh državah članicah, tako da bomo lahko šli na naslednjo etapo, to pa je nova komisija. Hvala lepa, gospod Luhan. Žal mi je, da sem vaše ime napačno izgovoril. Zdaj pa dobi besedo gospa Malmström v imenu sveta, potem pa komisija. Tak, sumike, herr Talman, tak, ledam. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem poslancem za njihove komentarje in vprašanja. Dosti se govori o Evropi državljanov, Evropa narodov. In potem to se razume mal tako, Eh, kot tudi ustreza političnim ciljem. Ampak, če eh, državljane vprašamo, kaj hočete od Evrope, potem v vseh državah članicah pravijo, mi hočemo Evropo sodelovanja na temelju skupnih vrednot, Evropa, ki rešuje naše probleme, gospodarske krize, brezposelnost, vprašanje podnebja eh, in tako dalje. In to je naša naloga, to je to, kar mi moramo narediti. Številna teh vprašanj eh, bomo obravnavali na eh, vr, eh, sestanku na vrhu. Seveda vseh problemov ne bomo mogli rešiti, napravili pa bomo, upam, pomembne korake naprej. To eh, ustvarili bomo Evropo, ki bo prijazna do državljanov. Mi moramo skušati eh, delati čim bolj odprto, pregledno. Eh, in mnenje, evropskega predsedstva, pa tudi sveta, tudi komisije, je, da bo Lizbonska pogodba poskrbela za to, da bo Evropa bliže državljanov, da bo bolj učinkovita in bolj demokratična. Na ta način dobi Evropska unija tudi več e, teže v tem globalnem e, svetu. In mi smo vse naredili, kar je bilo v naši možni, da, možnosti, da bi dosegli to. E, obstaja rešitev za Češko republiko. Ampak eh, mi moramo seveda voditi intenzivne razgovore z našimi prijatelji v Pragi in upamo, da nam bo uspelo to rešiti v čim prej. E, Češko ustavno sodišče mora seveda najprej e, dati odgovor na tožbo, potem pa bomo lahko nadaljevali. E, tu, kar zadeva zunanje politiko, potem vlogo Evropskega parlamenta, to so vse zadeve, ki so povezane z Lizbonsko pogodbo in o katerih je treba razpravljati. E, ma, mi zelo dobro sodelujemo z predsednikom Buzekom in z vsemi odbori. E, tako svet kot parlament pa bosta po novih e, pravilih še tesneje sodelovala. Tu gre e, tudi za vprašanje Afganistana. Postavljeno je bilo eno vprašanje v zvezi s tem. Mi bomo lahko nadaljevali z razgovori, z diskusijami, da bomo lahko e, zavzeli skupno stališče. E, morali bomo bolj podpreti e, tudi družbo za demokratične procese razvoja. E, volitve, ki bodo 7. novembra, torej zelo malo, tu bomo morali dati svojo podporo. Eh, seveda bo težko poslati opazovalce tja v tako kratkem času, ampak torili bomo, kar bo v naši moči. To so vse cilji Evropske eh, unije, skupna azilna politika, vizumska politika, tudi tu bomo skušali čim preveč narediti. Eh, to je zagotovo izredno pomembno. V mestnem času delamo na programu iz Štokolma. Tu gre za vprašanja migracije, to so zelo kompleksna vprašanja. Tu moramo sodelovati z tretjimi državami, gre za trgovino, gre za podporo, gre za eh, tudi možnost zakonitega okvirja priseljevanja v Evropo. Gre za sisteme sprijemanja in komisija bo poročala o doseženih uspehih eh, in upam, da bomo prišli do skupnega sklepa. Eh, mi eh, večkrat turškim prijateljem povemo, da morajo podpisati protokol iz Ankare in ga tudi udejanjiti. Ampak eh, šele pozneje v jeseni bo možno nadaljevati razpravo o približevanju Evropski uniji. Potem vprašanje komisarjev. Evropski svet je sklenil, da vsaka država članica mora imeti enega komisarja. Po tej pogodbi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 se je pa lahko to 2014 spremenilo, ampak ko bomo imeli pogodbo, potem bomo imeli tudi dovolj časa, da eh, pripravimo vse pravne prilagoditve, eh, tako da bo vsaka država članica lahko obdržala svojega komisarja. Mi bomo tudi to naredili, mi bomo z ustreznimi forumi vodili to razpravo in pogledali, kaj je pomembno, kaj moramo narediti ali pa zadostuje, da eh, Evropski svet to soglasno spreme. To, kar zadeva 18 dodatnih naših poslancev v parlament, no, čim bomo imeli pogodbo in čim bo veljala, potem bo seveda se Evropski parlament razširil. Nekatere države so se že pripravile, da bodo svoje dodatne poslance čim prej postale v Evropski parlament. Nekje to mogoče malo komplicirano, zato bo mogoče trajalo tudi nekaj časa, ampak mi bomo uh, skušali začeti z tem delom čim prej. Uh, mene veseli, da sem slišala, da bodo ti opazovali, pohvalite ti novi poslanci, najprej opazovalci, dokler bo cela stvar rešena. In pod španskim predsedstvom bo verjetno to se potem tudi odejanilo, mi se bomo z njimi skušali dogovoriti. E, to velja ne samo za to, temveč tudi za močno podporo, ki eh, jo e, ta hiša daje svetu na, pri vprašanjih podnebnih sprememb. Evropski svet mora sprejeti odločitev o evropskem financiranju in to bi moralo biti temeljito delit na evropskem prispevku, pa tudi na našem prispevku v zvezi z državami v razvoju. Na ta način lahko damo čist jasne signale mednarodnim pogajanjem, tako da bo vse to eh, čim bolj uspešno potekalo. To je izredno pomembno vprašanje, najpomembnejše vprašanje za našo generacijo. Mi moramo storiti nekaj, mi moramo podzeti korake, da se borimo proti eh, ogrevanju zemlje. In eh, jaz se v eh, Evropskem parlamentu prisrčno zahvaljujem za njen angažma in gospod predsedujoči, najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Malmström. Zdaj pa ima besedo podpredsednica komisije, gospa Malmström. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa ministrica, spoštovane poslanke in poslanci. Najlepša hvala za to živahno razpravo. Jasno je, da obstaja zelo močna želja po tem, da bi Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Tudi komisija, tako kot parlament, že napeto čaka, da bo pogodba stopila v veljavo. Politični proces spremanja in potrjevanja je sedaj zaključen v vseh državah članicah. V rokah držav članic pa je, da končajo postopek ratifikacije. Do sedaj so spoštovale notranje postopke. In um, zaostanki v nekaterih državah članicah bodo eh, vplivali na vse. Upam, da, bodo, da bo tudi Češka kmalo ratificirala pogodbo. Ena od načinnosti Evropske unije je zvesto sodelovanje in zato je bistvenega pomena, da države članice lahko zaupajo preostalim glede obvez, katere smo sprejeli. Veliko poslancev je govorilo o razlikah med realnostjo, med eh, gospodarsko krizo, brezposelnostjo in lizbonsko pogodbo. Besedilo lizbonske pogodbe je tukaj zato, da se ukvarja z vsebino. Tako bomo i bolje oboroženi za to, da bomo lahko sprejemali učinkovite odločitve na področju priseljevanja, azilske politike, energetske varnosti in tako dalje. Upam, da bomo kmalo zaključili to neskončno razpravo o institucionalnih vprašanjih in da bomo lahko na učinkovit način začeli z uporabo inštrumentov. Komisija sedaj zelo aktivno pripravlja izvajanje Lizbonske pogodbe, ko bo ta stopila v veljavo. Danes popovdne, kot sem slišala, boste danes govorili o Evropske službi za zunanje politične delovanje. Zato sedaj ni pravi trenutek, da bi začeli s poglobljeno razpravo. Lahko pa povem, da se soočamo z velikim izzivom gre za to, da bi povezali različne akterje na področju zunanje političnih dejavnosti. Končni cilj mora biti, da bi dosegli diplomatsko sinergijo. Zato pa potrebujemo določeno mero kreativnega mišljenja, ki bi istočasno spoštoval institucionalno ravnotežje. Ta služba mora pa ravno tako odgovarjati Evropskemu parlamentu. Vzpostavitev Evropske službe za zonanje politično delovanje bo uspešno, če bosta svet in komisija tesno sodelovali. Spoštovati pa bomo morali tudi to, da mora predsednik, spodpredsedniki komisije pripraviti skupaj predlog s svetom. EU, pobuda za evropsko državljanstvo je predmet zelene knjige, ki jo bo objavila Evropska komisija. Posvetovali se bomo z državljani, s civilno družbo in z vsemi upletenimi, zato da bomo lahko kmalo pripravili zakonodajni predlog, takoj ko bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Posledice gospodarske in finančne krize bo v ospredju na dnevnem redu na vrhu sveta. To je bilo tudi v razpravi velikokrat omenjeno. Strinjam se, ko pravite, da ne moremo popuščati in da politike kot odziv na krizo že, so že obrodile določene sadove. Vendar pa še nismo popolnoma oživili gospodarstva. Posledice brezposelnosti bodo še vedno zelo resne. Zato moramo še vedno aktivno podpirati politike na področju trga dela. Kot odgovor na vprašanja, ki ste jih zastavili, komisija Eh, želi ostati pri našem proračunskem predlogu in upam, da bo Evropski parlament tega podprl. Gospod Baroso je v času za vprašanja komisiji dejal, da do sedaj nismo storili dovolj. Situacija je takšna, da se je skazalo, da moramo vsi storiti dosti več, tako na evropski kot na nacionalni ravni. Brezposelnost je naš največji problem in upam, bomo skupaj s parlamentom še naprej delali na tem področju. Pritisnili pa bomo tudi na svet na nacionalni ravni, da bomo eh, olajšali upravljanje strukturnimi skladi. To bo seveda pomagalo. In še vprašanje o administrativnem bremenu. V četrtek bo komisija sprejela zelo veliko, velikopotezno komunikacijo o zmanjšanju administracijskega bremena. Tam bomo opisali, kaj smo do sedaj še dosegli, kaj je treba še storiti. Sloni tudi na zelo pomembnem delu, ki je izdelala Štojberjeva skupina. V tem poročilu je slika zelo pozitivna. Tam se predlaga tudi, kako lahko zmanjšamo administrativno breme. Veliko teh predlogov je ostalo v svetu, vprašanje so še odprta in upam, da nam bo Evropski parlament pomagal pri tem, da bomo pritisnili na države članice, da bomo lahko storili korak naprej na te poti. Rada bi dodala tudi nekaj glede nadzora finančnih trgov. To se je veliko krat pojavljalo na sejah komisije v zadnjih mesecih. Moramo vzpostaviti nov nadzorni okvir na evropski ravni. Dosegli smo velik napredek, obstaja širši dogovor v svetu o predlogu komisije. Upam, da ga bo podprl tudi Evropski parlament. Veliko več pa je treba še povedati, eh, storiti, ko govorimo o nadzornem sistemu za mikrokreditni sistem. Tudi tukaj upam, da bomo kmalo dobili dobro in učinkovito rešitev. In še za konec bi dejala nekaj o tem, kar je v ospredju na agendi švedskega predsedstva. Samo še nekaj tednov je do konference v Kebenhavnu. Veliko vas je omenilo srednje vprašanje, kar bo odločilo za to, če bo konferenca uspešna ali ne. Govorim o podnebni pravičnosti. To je razmerje med eh, razvitimi državami in državami razvoju. S tem v zvezi bodo tudi predloge glede financiranja, ukrepanja prilagajanja in mislim, da smo tukaj lahko vodilni. Predlagali smo tudi način financiranja strani komisije. Veliko nas je kritiziralo zaradi tega, ker to naj ne bi bilo dovolj. To je verjetno res, vendar pa je to prvi korak za to in upam, da se bodo pridružili tudi drugi svojimi predlogi, zato da bomo imeli podlago na kateri lahko potem se pogajamo v Kebenhavnu. Še vedno bomo dejavni, ne bomo zmanjšali naših želja, naših ambicij, istočasno pa bomo pozvali vse partnerje, da se zauzemajo in da tudi v okviru OZE-1 zagotovijo, da se obravnavajo vsa vprašanja, ki skrbijo državljane. Ne bomo zmanjšali naših ciljev, zagotovim pa, da bomo zelo proaktivni v Kebenhavnu. Najlepša hvala. Eh, presidente. Hvala lepa, gospa podpredsednica. S tem je razprava sklenjena. Čez dve minuti bomo pričeli z glasovanjem prosil bi vas, da ostanete v dvorani. Gospod Quatros bo prišel in potem bomo pričeli z glasovanjem.